nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe. Tako, spoštovani gospe in gospodje, upam, da ste vsi imeli prijeten dopust in da ste zdaj z novimi močmi nazaj v Evropskem parlamentu. Danes nas čaka glasovanje o proračunu, prav tako bomo imeli razpravo o zračnem prometu. Eh, toliko zainteresiranih se je prijavilo za spremljene razprave, da imamo celo posebno dvorano, eh, kjer bodo lahko zgolj poslušali naše zasedanje. Torej, dnevnik, dnevni red je sprejet, če se ne motim, razen če kdo temu nasprotuje, vidim, da ne. Potem eh, zapisnik zadnje seje, mislim, da ste to vsi prejeli v pisni obliki, če tudi ti ni, tudi tu ni kakršnega koli ugovora, potem je tudi to sprejeto kakšen govor, vidim, da ne. Kar zadeva sklepe koordinatorjev z dne 22.7., tudi te ste dobili v pisni obliki. Če je tu kakšen govor, morate le tega prijaviti do 15. ure danes, sicer bo ta zapisnik brez sprememb tudi potrjen. Torej, prvo glasovanje. proračun, poročilo Roberta Zileja. Najprej preverite, ali imate vsi glasovalne kartice in najprej glasujemo poskusno. Dobro, torej glasujemo poskusno.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 še vedno težave ali ne? Je v redu? Poskusite še enkrat. ansonsten brauchen. Ja, fangen Sie jetzt mal an. Sonst. Also, wenn es da nicht funktioniert. Dobro, če ne deluje, predlagam ročno glasovanje in bomo že zabeležili. Dobro. Potem pa prehajamo kar na prvo glasovanje. Amandma 6624 za. Proti. Zdržani. Mislim, da je večina za sprejeto. Potem 6623, ta je bil umaknjen. Sledi 6625 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 66-29 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Začinjajo z glasovanjem. Če kdo nima glasovalne kartice, prosim, naglasuje ročno. Zdaj deluje. Gre. Dobro, potem zdaj vsem kartice deluje. Torej, glasujemo. Glasujemo elektronsko 6629. SD imajo enega preveč. Zdaj je v redu. Torej. Konec glasovanja. 34 glasov za, torej sprejeto. Naslednji mandma 6649 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. naslednji je dva sta brezpredmetna, 665 nič je naslednji in tudi 660 nič 5 in 663 ena, ki so enaki, kdo je za proti zdržani sprejeto. Potem 6627, to je ustni amandma. Kdo nasprotuje temu ustnemu amandmaju? Ne? Ne? Za? Proti? Zdržani? Mislim, da moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 22 proti, nobeno zdržan, torej sprejeto. 6651 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 6632 in 6667. Ne, 6652 je naslednji. Kdo je za? proti, vzdržani, preverimo. Dobro, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto, torej je bilo nujno preveriti. Naslednji odpade, še še spet tri. 662 in 667 naj bi bili kompatibilni določbi. 6651 o tem smo glasovali in ta naj bi bila skladna. Ne vem, zakaj nismo glasovali za 6632 in 6667. Ti dve določbi sta prav tako skladni. Ja. Ja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 ti dve naj bi bili skladni določbi. 666 nič je brezpredmetno. 6632667 pa sta identični in skladni kot 6651. In o tem smo glasovali, koliko vem, tisti drugi dve določbi zaradi tega nista brezpredmetni. Zato je porke ponekaj kompatibilni. No. Koliko vem, sta skladni. Ja, da si skladni. Weil die alle drei zusammengehören und. Ja, vsi trije sodijo skupaj, še šest pet ena pa je bil sprejet. Šest šest pet dve torej. Šest šest pet tri. To je za. Proti vzdržani sprejeto. Ustni mandma 6628, je kdo proti? Glasujemo, kdo je za? Vzdržani. Sprejeto. 6654. za, proti, vzdržani, sprejeto. Še 655 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6611 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. 6612. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Glasujte, prosim. ELS, dva preveč. 6-6-1-2. Ja. Na to smo že navajeni. Se misli, da se je kaj spremenilo, pa ne. Dobro, zdaj je v redu. Glasujemo še enkrat, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6-6-6-5 je naslednji. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 6-6-5 ena, tri je brezpredmeten, šest, šest, tri, osem, tudi brezpredmetne, šest, šest, nič, dve je zdaj na vrsti. Kdo je za? Proti? Vstršani? Sprejeto. Šest, šest, pet, sedem. Za? Proti? Proti? Stržani sprejeta. 6658 za. Proti. Zdržani sprejeta. 6659 za. Proti. Zdržani sprejeta. 6617 za. Proti vzdržani. Preverimo. Zdi se mi, da je sprejeto, ampak eh, preverimo vseeno. Glasujte, prosim. ELS, eden preveč. Dobro, zdaj je v redu. Vedno je vredno poskusiti, ne? Konec glasovanja. Sprejeto. 6643. Za proti, vzdržani, sprejeto. 6601 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6618 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6619. 6626 za, proti, vzdržani, sprejeto. 666 nič za, proti, vzdržani, sprejeto. 6661 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6662 za proti zdržani sprejeto 6663 za proti zdržani sprejeto 6664 za proti zdržani sprejeto 6603 za proti proti, vzdržani, sprejeto. 6, 6, 7, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo na amandmaje k osnutku mnenja. Amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Amendma pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma šest. Za proti. Vzdržani. Preverimo. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 7. Za. proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Odpiram glasovanje. LS ima zopet enega preveč. Še vedno? Še vedno. Še vedno. <laughs> Zdaj pa v redu. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 12. Za? Dvanajst, dvanajst. Torej, kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo. Preverimo, amandma dvanajst. Glesujte, prosim. konec glasovanja, ne še. Torej zopet ELS 1 preveč. Glasujte, prosim. Ampak poskusimo ponovno. Amadma 12. Tako, zdaj konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 13. Za? Proti? Stržani? Sprejeto. 14. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto sprejeto. 16. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 19. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 20. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 23. Ustni amandma. Kdo nasprotuje ustnemu amandmaju? Ne. Torej, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 24. Za. Proti? Vzdržani sprejeto. 25 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 26 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Še končno glasovanje. In sicer elektronsko, prosim, glasujte. ELS, zopet eden preveč. Tako, zdaj je v redu, konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto, 41 glasov za, 4 proti, 3 vzdržani. In hvala lepa in čestitke poročevalcu Zidaju. Tako, zdaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za izmenjavo mnen z strokovnjaki o varnosti v zračnem prometu. Med nami pozdravljam gospoda Franka Brennerja, ki je generalni direktor Eurocontrola. Gospod Salvatore Šakitano sem prav izgovoril, ja? izvršni direktor ECAF, to je Evropska konferenca za civilno letalstvo, Giancarlo Bono iz IATE je tudi med nami in sicer je regionalni direktor za varnost in letalske operacije v IATI in pa Patrick Key je izvršni direktor Evropske agencije za varnost v letalskem prometu EASA. Veseli me, da ste danes tu, da sodelujete v tej razpravi in eh, še enkrat eh, naj eh, povem, da glede to, da ni dovolj mest v tej dvorani, da imamo v sosednji dvorani video prenos in tudi možnost spremljanja tolmačenja. Tako, predlagam, da kar začnemo. Postopkovno vprašanje. Dobro jutro, predsednik. Torej, še enkrat dobro jutro, gospod predsednik. Zanimalo bi me, kako naj bi zadeva sploh potekala pri tej eh, točki. Zakaj to sprašujem? Namreč eh, pri takšnih dogodkih pogosto vidimo, da imajo naši eh, gostje potem najprej dobijo besedo, imajo dolge predstavitve z prosojnicami in tako naprej in potem zmanjka časa za razpravo. In zato me zanima, koliko časa ste namenili vsaki od te organizacije, ki ste jih omenili. Dobro, abstraktno to govorimo, da gre za varnost v letalskem prometu, ampak mislim, da vsi vemo, da ta razprava poteka ravno zaradi nesreče letala Malaysian Airways. Tako da me zanima, koliko časa ste namenili strokovnjakom, tudi jaz bi seveda rad videl, da imamo možnost izmenjave mnen s kolegi. Ja, lahko vas eh, pomirim, takole smo se zamislili zadevo. Štiri govornike smo povabili, ne bo vsak govoril po eno uro, ker potem bomo tu sedeli štiri ure, e, itak imamo samo tri ure, vsak eh, dobi sedem minut. Potem, ko bodo opravili vsak svoj uvodni nastop, bomo imeli prvi krok s koordinatorji in potem seveda še nadaljni krogi vprašanj, ki lahko sodeluje vsak. Hvala lepa. Dobro, me veseli, da je to zdaj razčiščeno, zdaj vemo oziroma veste vse in gospod Brenner kot prvi drvi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora za promet v Evropskem parlamentu, dame in gospodje. V, velikem, v veliko veselje mi je, da sem lahko danes tu in da lahko eh, prispevam k tej pomembni razpravi. Eurocontrol je Evropska organizacija za varnost v letalskem prometu in veseli nas, da vam lahko nudimo svojo podporo pri tej javni razpravi. Rad bi predstavil našo vlogo upravljalca omrežja. E, to funkcijo vodi Joe Sultana, ki sedi tu poleg mene in ki ga tudi želim e, predstaviti v vaši sredi. Imam nekaj prosojnic, ki smo jih pripravili, ki nas bodo uvedle v strukturo kontrole zračnega prometa v Evropi. Eurocontrol je medvladna organizacija, to je eh, mešana civilno-vojaška organizacija s 40 eh, članicami. Torej, več kot le Evropska 28-terica so članice, ampak so članice tudi države kot eh, je Ukrajina in zato je Eurocontrol vse evropska organizacija. Tako, danes bomo obravnavali našo vlogo upravljalca omrežja. Ta vloga je opredeljena v uredbi 551.4, torej uredba o enotnem evropskem nebu, kjer nam je zadana naloga zagotavljanje varnega poteka upravljanja zračnega prometa. Potem je tu še uredba 677.11, ki določa, da je upravitelj omrežja odgovoren za zagotavljanje eh, enotnega in usklajenega pristopa k vsem aktivnostim vezanim na načrtovanje in operativno delovanje omrežja. Omrežje podpira različne operativne deležnike. Torej, naša mreža zagotavlja podporo različnim operativnim deležnikom pri izvajanju obveznosti, ki so jim naložene, prav tako pa podpiramo vse tiste subjekte, ki jim je poverjeno preiskovanje letalskih eh, nesreč. To vse citiram iz eh, omenjenih uredb upravitelj eh, te mreže zagotavlja eh, integrirano evropsko mrežo letalskih eh, rut, prav tako zagotavlja in upravlja takoč potek letalskega prometa v Evropi. Prav tako smo vključeni v koordinacijsko celico za letalske krize, to je struktura, ki smo jo vzpostavili po izbruhu islandskega vulkana, zato da se zagotovi kar se da učinkovito upravljanje z podatki, ravno s tem, da se zagotavljajo prvočasni podatki. Del tega organa so tudi EASA, Evropska komisija in seveda ostali deležniki. Tu koordiniramo odziv na morebitne krize od vulkanskega pepela do nepričakovanih eh, zaprti zračnega prostora. V preteklosti smo vedno bili deležni velike podpore Evropskega parlamenta pri vzpostavljanju struktur uh, upravljalca omrežja. Prav tako smo deležni velike podpore Evropskega parlamenta, kar zadeva nadaljni uh, eh, razvoj našega delovanja v smeri uh, svežnja enotno uh, Evropsko nebo 2, Single European Sky 2, ki naj bi okrepili našo ulogo kot upravitelja omrežja. Tako da hvala za to podporo, rad bi vam tudi povedal, kako pomembna je ta vaša podpora in kako pomembna bo v prihodnje. Rad bi spregovoril o strukturi zračnega prostora, kako je leta organiziran v Evropi. In tu vidite zemljevid, ki ga mm, le stežka razumemo in prebiramo. Tam je ogromno nekih črt in te črte eh, so tako imenovani zračne poti, eh, rute v Evropi. To je torej struktura med eh, različnimi umestnimi točkami, to je torej nekakšna pajkova mreža poti, ki jih ponujemo našim strankam, to je uporabnikom zračnega prostora. To je kompleksna struktura, ki omogoča letom, da so kar se da neposredni, prav tako pa zagotavlja seveda več različnih alternativ od točke A do točke B. Tu imamo torej primer eh, možnih zračnih poti od Londona do Istanbula. Možnosti torej je več in uporabnik zračnega prostora se bo odločil, katero pot želi uporabiti za to, da pride do eh, končne destinacije. Eh, in potem seveda v, upravitelj eh, letala posreduje načrt leta, v katerem so podrobnosti, se pravi številka leta, vrsta eh, oziroma tip letala, eh, odhodno mesto in eh, namembno mesto in pa željena pot oziroma ruta. Ta letalski načrt, ta načrt leta se posreduje upravitelju mreže in ta preveri, ali je ta načrt v skladu z morebitnimi omejitvami ali zaprtih zračnega prostora. Takšne omejitve so lahko začasne ali pa trajne. Trajne, naprimer, eh, omejitve določajo, da se nekatere rute lahko uporabljajo zgolj za prelete, spet druge pa so vse čas eh, rezervirane zgolj za prihode ali odhode. Potem so tu začasna zaprtja zaradi eh, tehničnih napak na navigacijskih napravah, zaradi prekomernega izkoristka kapacitet, zaradi zaprtja letališč in tako naprej. Tako da cela vrsta kriterijev je, ki jih. Uh, operateri letal uporabljajo pri izboru teh rut. Zdaj se oziram k kolegu iz IATE, eh, kaj ti letalski prevoznik je tisti, ki upošteva celo vrsto različnih dejavnikov pri izboru rute. Torej čas v zraku, eh, potem eh, stroški za kontrolo letenja, stroški za gorivo, potem vreme, morebitne omejitve, kar zadeva kapacitete, predviden čas prihoda in pa vprašanje varnosti. Prav tako seveda poteka priprava načrta leta v treh dimenzijah. Tu vidimo to tretjo dimenzijo. Reaktivna letala ponavadi letijo mm, nekje med 30 in 35 eh, tisoč čevlji. To, je, to so nivoji 300 do eh, 4-5 nič. To je med 9 in 14 tisoč metri, če računamo v metrih. To zagotavlja, da so letala med seboj po višini ločena, eh, vsaj tisoč čevljev vertikalno, se pravi 300 metrov. Ampak ni vedno na voljo tista najbolj zaželjena eh, ruta za posameznega prevoznika. Določene rute so lahko zaprte, naprimer eh, prihaja do zaprtja določenega območja zaradi vojaških vaj in podobno. No in eh, pristojna država ima tako pristojnost in odgovornost, da ocenjuje, ali je njen zračni prostor varen ali ne in na tej podlagi odloča, katere eh, rute so odprte in tudi v tretji dimenziji, na kateri višini. No, več o tej odgovornosti bomo slišali eh, strani kolegov iz konference o civilnem letalstvu, ki bo spregovoril o tem zakonodajnem okviru. Torej se vrnem k tej tretji dimenziji. Posamezne rute se lahko zaprejo na nižjih eh, nivojih, odprte pa ostajajo na višjih nivojih. Tako da lahko se zgodi, da je Eh, rute skozi zeleno območje zaprta, eh, više pa odprta. Če neko letališče ali posamezen del zračnega prostora zapremo začasno, je država odgovorna za izdajo tako imenovanega notam obvestila, obvestilo letalcem in eh, to obvestilo mora biti na voljo v realnem času vsem uporabnikom zračnega prostora. Ti notami se distribuirajo na globalni ravni in se zbirajo 24 ur na dan za rabo v Evropski uniji strani eh, Eurokontrole, ki vodi tudi Evropsko bazo podatkov, ki eh, zbira vse globalne podatke. In ti podatki so na voljo v realnem času uporabnikom zračnega prostora, uporabljajo pa jih za to, da Eh, v realnem času vidijo in razumejo, kaj je odprto ali kaj je zaprto na njihovem zaželjenem eh, poteku leta. No in tu vidimo primer zaprtja letališča. Te podatke torej primerjamo z načrtom leta in načrt leta potem zavrnemo, če je ta namenjen v smeri zaprtega letališča ali eh, zaprtega zračnega prostora. Tako ta sistem trenutno pač deluje menimo, da je pomembno, da se zdaj o tem pogovarjamo, tudi v okviru namenske skupine v IKAO. Eh, in IKAO obravnava zdaj vprašanje, kako bi to načeloma zelo eh, varno eh, početje lahko v prihodnje še izboljšali. Preučujemo tako to, kako bi lahko države tudi svoje ocene tvegan lahko vključile v. Eh, sistem. Hvala lepa za vašo pozornost in za to priložnost, da vam podam prvo od eh, teh nekaj predstavitev, ki ponujajo upogled v to, kako ta sistem trenutno deluje. Hvala. Šen dank. Hvala lepa, gospod Brenner, za predstavitev. Sedaj pa gospod Salvatore Šakitano, ki je generalni sekretar Mednarodne konference civilnega letalstva. Prosim, beseda vaša. Čemen. Hvala lepa, predsednik. Dobar dan vsem poslancem v odporu TRAN. Na kratko bom postavil predstavitev, z mano pa tudi pomočnik generalnega direktorja iz Belgije, ki je odgovoren tudi za varnostna vprašanja, ki tudi veliko ve o preletih konfliktnih območij. Mi smo najstarejša organizacija za civilno letalstvo. Bili smo ustanovljeni leta 1955. Imamo 44 držav članic in naš cilj je, da podpiramo razvoj varnega in trajnostnega letalskega prometa v Evropi. Moja predstavitev je bila že omenjena strani gospoda Brennerja. Osredotočali se bomo na pravne vidike odgovornosti držav članic IKO glede uporabe letalskega prostora. In te so identificirane v konvenciji o mednarodnem civilnem prometu ali Čikaški konvenciji, ki je bila podpisana 4. decembra 1944. Glavni členi, ne bom jih prebral, samo omenil bi jih, izpostavil bi jih katere so tiste glavne odgovornosti, ki jih eh, opredeljuje Čikaška konvencija. To sta prva dva člena, prvi in deveti člen. Tukaj govorimo o pooblastilih držav članic glede uporabe zračnega prometa. Še prav posebno prvi člen, tukaj govorimo o tem, da vsaka država ima popolno in ekskluzivno suverenost nad svojim zračnim prostorom, nad svojim ozemljem. Deveti člen pa potem opredeljuje pooblastila držav članic, da omeji ali celo prepove formalno prelete določenih območij svojega ozemlja. Kot je dejal že gospod Brenner, ta člen daje možnost državam članicam, da omejijo prelete na določenih območjih, če prihaja do specifičnih dejavnosti, ki bi lahko onemogočili varnost preletov tema dvema členoma je povezan še en člen, ki ga ne bom prebral, to je 28. člen, ki pa ima obveznosti za države članice. Torej, prva dva člena dajeta pooblastila za soverenost nad svojim zračnim prostorom, nad svojim ozemljem. Ta člen pa govori o tem, da je potrebno ponuditi informacije, infrastrukturo, um, meteorološke storitve in druge storitve spostaviti določene standarde za zagotovitev varnega zračnega prometa. Torej ta člen govori o obveznostih držav članic pri nudenju storitev in infrastrukture nad svojim ozemljem. Kot sem že dejal, organizacija zračnega prostora je na strani države članice, ki je odgovorna za uporabo tega zračnega prostora. Vse informacije so potem objavljene v AIP, publikaciji o aeronautičnih informacijah. Tukaj gre za vse postopke, čase preleta in tako dalje. Kot je dejal gospod Brenner, pa imamo nekatere začasne omejitve, ki se lahko uveljavijo na podlagi obstoječih razmer. Te omejitve ali informacije morajo biti notificirane letalcem v obvestilo notam. Na podlagi teh členov Čikaške konvencije je jasno, da države članice IKO so odgovorne za varno operacijo v svojem zračnem prom, eh, prostoru. Ponuditi morajo aeronautične informacije in storitve za varne prelete in morajo tudi omejiti uporabo svojega prostora na nekaterih področjih ali na določenih višinah, zato da zagotovijo varnost preletov. Kot smo že dejali, imamo notame. Notami, tukaj gre za 15. prilogo Čikanske konvencije, ki bolj jasno opredeljuje, kaj niso pogoji, kdaj lahko objavimo notame. Najpomembnejše vprašanje pa je, kdo je odgovoren za izdajo tega obvestila. Nota mora biti izdan strani pogodbene stranke, ki je odgovorna za uporabo zračnega prostora, svojega zračnega prostora, kot sem že omenil, ker lahko nekatera področja omejijo zaradi vojaških zračnih vaj, zaradi um, konfliktnih področji in podobnega. Torej, pogodbenice lahko izdajo no tam, kjer navedejo operatorje svojega zračnega prostora, potem drugih držav članic in potem seveda onemogočijo prelete na določenih območij. To je nekaj, kar se je pojavilo po sestrelitvi MH17. Torej imamo jasne odgovornosti za nadzor lastnega zračnega prostora. Prav tako pa obstaja možnost, da tudi druge pogodbenice na podlagi obstoječih informacij izdajo notam, ki omejuje prelete na določenimi območji, globalno gledano. Posledično imamo potem tudi težavo pri razširjevanju informacij. Torej, če država članica, ki ni odgovorna za upravljanje zračnega prostora na določene države in tudi te lahko izdajo notam. Potem mora ta informacija seveda biti utemeljena na podlagi zbranih podatkov. Ne sme pa se zgoditi, da bi določene države članice izdale notam, kjer omejujejo prelete, druge države članice pa ne vedo zakaj in kakšni so pogoji zaradi izdaje tega. Zato po sestritvi MH17 je IKO spostavila 4. augusta projektno skupino glede tvegan za civilno letalstvo v konfliktnih področjih in eden glavnih ciljev je, kako ustvariti sistem za razširjevanje informacij, zato da bi zagotovili varnost preleto, varnost zračnega prometa in da bi lahko zagotovili varne prelete nad konfliktnimi področji gospod Brendan Patikija sta člana te projektne skupine in lahko data več podrobnosti o dejavnosti te projektne skupine. To je moja predstavitev. Omejil se bom na ta ključna načela, seveda pa sem vam na voljo, da odgovorim na vprašanje in podam pojasnila, če kdo to želi. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Gospod Šakitano, za vašo predstavitev. Tako. Sedaj pa Žankarlo Bono, Mednarodno združenje letalskih prevoznikov. Prosim. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa. Dobar dan, spoštovani poslanci odbora TRAN. Hvala lepa, da ste nas povabili za to, da predstavimo naš vidik uporabe postopkov načrtovanja in izvajanja preleta na določenem območju. Za tiste, ki ne poznate IATE, to je mednarodna organizacija, ki ima sedež v Montrealu, to je mednarodno trgovinsko telo, trgovinski organ in ustanovljeni smo bili leta 1945, predstavljamo pa krok 240 letalskih družb po vsem svetu in pokrivamo 93 odstotkov vseh, vsega mednarodnega letalskega prometa zagotoviti moramo izpolnevanje obstoječih pravil, zato da bi zagotovili veljavnost certifikatov naših prevoznikov, ki sploh omogočajo prelete, torej pa moramo seveda slediti vsem pravilom. Kar se tiče Evropske unije, seveda danes ne bom šel skozi vso zakonodajo, ki velja, to je dolg seznam, kar se tiče upravljanja stvegani po IKAO prilogi 19 iz oktobra 2013. Vse, vse letalske družbe morajo imeti po tej uredbi že zagotovljene načrte za upravljanje stvegani. Večina letalskih družb je to že začela izvajati. Ta priloga se pravijo po vsem svetu, priloga 19 in je potrebno potem to umestiti v nacionalno zakonodajo različnih držav članic. Imamo zelo jasne standarde za to, kdo lahko postane član naše organizacije. Vsaka letalska družba mora tudi prestati revizijo varnostnih standardov. Ja, tako to mi imenujemo. In tukaj moramo zagotoviti, da imajo sistem za upravljanje z varnostnimi tveganji. Preden sprejmemo novo članico in potem vsake dve leti preverjamo, ali imajo vsi člani tak sistem. Kar se tiče ured za zagotavljanje standardov, kar se tiče upravljanja s tveganji, pa seveda potem to te članice same izvajajo v nacionalni zakonodaji. Kolega pred mano ste že izpostavila, da je določba o odprtju ali zaprtju zračnega prostora, pa tudi to, da zagotavljajo natančne in aktualne informacije, nekaj, kar je na strani držav članic. Letalske družbe nimajo zmogljivosti in tudi ne možnosti, da odločajo ali je zračni prostor odprt ali zaprt. Mi samo dobivamo informacije in to bo tudi na naslednji prosojnici. Torej, kako se odvija načrtovanje poleta? Vse načrtovanje temelji na podatkih, ki jih imamo. Postopek je poterjen strani nacionalnih letalskih organov v državah članicah in to temelji na podlagi vseh obstoječih uradnih informacij, stalnih informacij AIP-ji ali pa bolj neformalne informacije, ki jih izdaja država članica, pa tudi druge pomembne informacije, ki so potrebne za načrtovanje leta. Potem imamo oceno eh, varnosti in ocenimo, ali je sprejemljivo leteti ali ne na določenem področjem, na določeni višini. Če je zračni prostor zaprt, potem je odločitev jasna. Ni dovoljeno leteti. Tako da ne letimo. Če je zračni prostor odprt, pa letimo le, če je rezultat naše varnostne ocene na določenem področju, kot je dokumentirano v našem postopku, tak, da lahko letimo. To je zelo enostaven, enostaven postopek. Štiri elemente ocenjujemo, preden načrtujemo in kot pilot se tega naučite zelo zgodaj v kore karjeri. Najprej varnost. Če ni varno, ne bomo leteli. Ko smo s tem zadovoljni, si ogledamo regularnost. Želimo biti točni, želimo eh, omogočiti potnikom, da nadaljujejo lete, če jih imajo. Potem seveda tudi ekonomija leta. Skušamo torej izbrati višino leta in način leta, ko, naj, ko mm, porabimo najmanj goriva, smo najbolj okolju prijazni, potem pa morda tudi si ogledamo obdobje. Morda je na določeni višini varno leteti, vendar pa obstajajo turbulence, ki nam omogočajo odobnega leta. To se potem posreduje tudi sredo letalskim družbam, vendar pa naj povem, končna odgovornost za vsakršno odločitev, kar se tiče leta v naši zakonodaji Evropi, je pri pilotu leta. Kot, sem, kot sta uh, moja predhodnika že dejala, po uh, nesrečem Legion Airlines, je JATA spostavila projektno skupino. Dva sestanka smo imeli do sedaj in v naslednjih mesecih pričakujemo rezultat. Vendar pa imamo dva projekta, ki smo jo vzpostavili. Prvi je, da ugotovimo, kako je trenutni sistem notam, lahko uporabljen še bolje, zato da bi lahko razširjali najpomembnejše informacije. Drugi vidik pa se dotika centraliziranega sistema, ki bi najbolje reševal take informacije. Potrebujemo dobre informacije za dobro oceno tveganja. kolikor se le da, prispevamo tudi k delu te projektne skupine skupaj z našimi partnerji, ki so tukaj z nami, pa tudi skupaj z drugimi organizacijami, pilotskimi organizacijami in Fundacijo za varne lete. To je torej skupen projekt in ko sodelujemo, skušamo zagotoviti, da bo že tako varen sistem še varnejši. Hvala. Ja, ich sage auch, schön Hvala lepa za predstavitev, hvala tudi za to, da ste se držali časa. Sedaj pa naslednji Patrick Key, izvršni direktor Evropske agencije za varnost letalskega prometa. Prosim. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da lahko podam to predstavitev in sodelujem pri tej razpravi. Kar nekaj prosojnic imam in skušal bom zelo na kratko predstaviti raso, seveda pa jo že poznate. Vstrajal bom na usporednicah pri različnih dejavnostih, kar se tiče varnosti letal, pa tudi varnosti operacij. Smo operativno neodvisni, to pomeni, da EASA sprejema svoje varnostna mnenja neodvisno od industrije, ali držav članic ali institucij Evropske unije. Najpomembnejša točka na tej prosovnici pa je dejstvo, da sistem EASA sestoji iz treh stebrov. To je EASA, to so institucije EU, potem pa tudi EU EASA države članice. Če si ogledamo dejavnosti EASA, pravzaprav pokrivamo različne domene letalskega prometa. In pri vseh teh domenah imamo ali ekskluzivno kompetenco, kot je priplovnosti, ali pa deljeno pristojnost z državami članicami, kar se tiče zračnih operacij, licenciranja posadk, aerodromov in upravljanja z zračnim prometom. Kaj počnemo na področju letal? Certificiramo vsa letala ali komponente sestavne dele letal za Evropo in v bistvu imamo mehanizem priznavanja z našimi partnerji v ZDA, tako da certificiramo tudi letala Boeing, seveda po poštevnemu delu, ki je bilo že upravljeno v ZDA strani organov za certificiranje. Tako pa tudi ZDA upoštevajo naše postopke. Torej gre za vzajemnost. naj omenim dejstvo, da je to ekskluzivna kompetenca, to pomeni, da smo edini v Evropi, ki certificiramo letala. Zato, da bi izpolnili različne operativne potrebe v življenju letal, imamo sistem, ki zbira in analizira varnostne informacije in, če je to potrebno, poroča ali pa celo odreja določene ukrepe za popravilo leta ali pa jih tudi mm, ali pa tudi mm, dejansko izdamo ukaz, da določeno letalo ne sme leteti. Ko upravljamo z letalskim prometom. Tukaj gre za deljeno odgovornost med EASO in državami članicami. To pomeni, da nimamo ekskluzivne kompetence za certificiranje ponudnikov zračnega prometa, naprimer. Kar se tiče te deljene odgovornosti, pa EASA potem razširja varnostne informacije z bilteni o varnostnih informacijah, to imenujemo mi SIB. V zadnjih tednih in mesecih smo izdali kar nekaj SIP-jev, ko smo govorili o varnosti preleto nad konfliktnimi področji. Prav tako smo izdali SIP-je tudi seveda glede Ukrajine, Izraela, Libije, Sirije, Iraka in Afganistana. Res je tudi, da glede upravljanja zračnega prometa Tukaj je vloga EASE še precej nova. V primerjavi s tem, kar počnemo pri certifikaciji zračnega prometa, certifikaciji letal. Še vedno moramo spostaviti bolj gladek pretok informacij med državami članicami in nami glede eh, varnosti zračnega prometa. Mislim, da to dobro deluje, vendar pa lahko bi to še izboljšali. In dokaz za to je, da je pri vseh biltenih o varnostnih informacijah, SIB-jih, ki smo jih mm, objavili, Irak, Afganistan, Izrael in tako dalje, da so informacije prihajale izključno strani ameriške administracije, ker imamo pač ta zajemni dogovor z ZDA glede varnostnih vprašanj. Torej, pot naprej. In to je usklajeno z delom na globalni ravni ICAO, menimo, da bi morali uh, imeti zahtevo potem, da vzpostavimo v Evropi sistem alarmiranja, ki bi zajemali vse komponente letalskega prometa. Ta sistem bi se naj osredotočil na izmenjavo informacij, kaj ti konec koncev. In če upoštevamo različne odgovornosti različnih deležnikov, je ključ do vsega tega ustrezno razširanje ustreznih informacij. Informacije morajo biti seveda um, razporejene po določenih kategorijah. In če želimo to zagotoviti, seveda moramo imeti ustrezne podatke in seveda moramo tudi dobiti podatke Eurocontrola za vse operativne vidike, ki so povezani z zbiranjem podatkov in razširanjem leteh. Menimo, da zato, ker smo Evropska agencija za varnost letalskega prometa, da lahko odigramo glavno vlogo pri vzpostavitvi takega sistema. Imamo že urodja, ki nam lahko omogočajo, da bi v bistvu obveščali različne zainteresirane strani, tudi urodja za nujne primere in mislimo, da je to dobra pot naprej za prihodnost. Želeli bi vam predlagati, da nam pomagate, vi in druge evropske institucije, kajti vse to je potrebno popolno usklajevati z državami članicami, zato da bi vzpostavili sistem. Nekaj bomo seveda storili tudi na globalni ravni, moramo pa kaj storiti tudi na evropski, zato da bi zagotovili, da bodo potniki zainteresirane strani v letalskem prometu imele vse informacije za to, da bodo gotovi, da so operacije resnično varne. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, vielen Dank. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Sedaj pred krogom koordinatorjev pa dobi besedo seveda tudi komisija. Matthew Alvin, Direktor GD MOVE dobi besedo, prosim. Much, uh... Hvala lepa, predsednik. Zelo vesel sem, da sem na prvem sestanku novega odbora TREN. Čestitke vam, gospod predsednik, za vašo novo funkcijo in čestitke za to, da ste izbrali tako pomembno temo, če smem to omeniti, za prvo razpravo o letalskem prometu, čeprav je to žalostna tema glede na tragično izgubo MH17 mimo glede, vem, da je za letalski promet bilo težko poleti in za veliko kolegov tukaj tudi. Imeli smo torej to izguba MH17, spremljali smo vse skupaj in potem smo imeli tudi izgubo MH5017 v Malju, potem Ebola in še en islandski vulkan, ki vsaj zaenkrat eh, še ostaja miren. Ne želim ponavljati vseh točk, odličnih predstavitev, ki ste jih slišali. Hitro bomo seveda prišli na vprašanje. Naj pa izpostavim nekaj točk, ki so bile omenjene zelo na kratko. Prva pomembna točka je bila, da so odločitve glede letalskega prometa obveza držav članic. To je pravilo IKO. Salvatore je to jasno povedal. To se še nanaša na Čikaško konvencijo. In to je tisti temelj, podlaga, na kateri delujemo. In potem drugič, države morda v praksi teh obveznosti ne morejo izpolnjevati. Zato ta nujna razprava v IKO avgusta, da prevetrimo pravila in ustvarimo platformo za izmenjavo informacij. Seveda mislim, da moramo razumeti tudi, da je tveganje tako, da bo implementacija teh zavez šipkejša točno v tistih državah članicah in točno v tistih področjih, kjer so težave najbolj razširjene. Ti bodo verjetno imeli najslabše ocene. Že samo zato bi morali razmisliti o reformi. Ne govorim o specifičnem primeru Ukrajine, govorim o sistemskem tveganju. To želim izpostaviti. To je sedaj, jasno, to je sedaj postalo jasno. Tretjič. Jata je tudi izrazila stroge določbe, ki jih imajo za svoje operaterje glede tveganja. Če je zračni prostor zaprt, potem ni preletov. Vestimo samo, če je tega nespremljivo, vendar pa potem vprašanje, ali operaterji imajo ustrezne informacije v tem trenutku in kaj lahko storimo, da jim pomagamo. Tukaj smo torej v inštitucijah Evropske unije. Kaj lahko stori Evropska unija? Patrick G. iz EA se je podal nekaj dobrih predlogov, o tem moramo razmišljati. Strinjam se tako s Patrickom kot tudi Frankom, da države imajo obveznosti, vendar pa moramo imeti eh, boljši pretok informacij kar se tiče jase, glede varnostnih informacij in potem tudi do omrežnih operaterjev, glede njihovih obveznosti. In jasa tukaj skuša zagotoviti eh, in biti osrednja, osrednji organ, ki bo pomagal pri tem. Da pa seveda tako jasa, kot tudi omrežni operaterji lahko razširijo te informacije. Seveda pa je potrebno potem omeniti tudi te varnostne informacije, ki jih proizvaja Patrick in njegova ekipa. Še ena točka, ki je omenil Patrick. Prav tako moramo prisiliti države članice, da storijo več, da bi združevali podatke in svoje znanje. To ni pristojnost EU. Gospod predsednik, kot eh, verjetno veste, nimamo vaškega krila vojaških računalnih podatkov, ki bi jih lahko uporabljali. Da pa države članice morajo bolje sodelovati, še prav posebno tiste, ki imajo veliko podatkov, tako civilnih kot eh, vojaških. Tako bi potem s tem dopolnjevali informacije za države članice, tako znotraj kot tudi izven Evrope, na področjih, ki jih nadzira IKO in tudi izven, in tudi za operaterje. To bi lahko uporabili tudi, in tukaj sem previden, po tej tragični sreči, to bi lahko bila podlaga za prostovoljno ali obvezujoče izogibanje operaterjev. Seveda, sedaj lahko države članice prepovejo prelete na določenih območjih, vendar pa iskreno rečeno se sprašujem o, samo, o pomenu samo nacionalnih prepovedi na takih, v takih primerih, ko ni popolnoma jasno, kdo točno so nacionalni operaterji. In potem še zadnja točka, tu se pojavljajo IKO in to bo zanimivo za parlament, to je vprašanje preglednosti, kar se tiče eh, potnikov. Vem, to je privlačno, vendar pa bodimo previdni. Obveščanje potnikov pred tem, kje bodo leteli, nad katerimi konfliktnimi področji, bi lahko bilo zelo, zelo težavno. To bi bilo zelo, zelo težko organizirati kako bi operaterji to vzpostavili. Morda, ko kupite vozovnico, še ni jasno, kje točno bo letalska družba letela. To se lahko potem kasneje tudi spremeni zaradi seveda jasnih operativnih razlogov. Če bi letalske družbe že kar objavljale naprej te podatke, potem bi seveda povečali ranljivost letal in letalskih družb za napade. In kaj je konfliktno področje? Tudi tukaj še nimamo predelitve ali seznama, katere so tista področja, ki so konfliktna. Torej, to je zelo, zelo kočljivo vprašanje. Želel sem izpostaviti nekaj tvegan. Bil sem že predolg. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje. Hvala lepa, da sem lahko prispeval k tej zanimivi razpravi. Tudi jaz se zahvaljujem. Tako, sedaj pa krok koordinatorjev. Štiri minute. Ima vsak na voljo potem pa še ostali poslanci. Bom videli, koliko vas bo, verjetno dve minuti. ELS, Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru organizarea acestei uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste organizirali to razpravo. Hvala lepa tudi strokovnjakom za vse te predstavitve. Moj prvi komentar bi bil naslednji. Slišali smo, kaj danes obstaja, kakšne postopke imamo, kako se opredeljuje odgovornost. Niste pa dovolj govorili o tem, kaj nas še čaka, glede na nesrečo, ki se je pripetila Julija. Šlo je za zelo resno nesrečo, tudi sami vedeli, da je varnost poletov prva prednostna naloga vseh institucij in tudi letalskih družb. Zdi se mi, da varnost v tem primeru ni bila zagotovljena, vsaj ne pri tem konkretnem letu. Je pa res, da je bila ta nesreča zelo tragična. Kakorkoli že, ta tragičen primer je pokazal na to, da Evropska unija potrebuje veliko boljše usklajevanje na evropski ravni. Bolj bi morali usklajevati letalske dejavnosti na evropski ravni. Žal pa države članice to vrstnemu sistemu še vedno nasprotujejo. Gre za projekt enotno Evropsko nebo, nekatere države mu nasprotujejo. Sam bi imel precej enostavno vprašanje. Vsi vemo, kaj se je zgodilo. ampak tudi po tem tragičnem dogodku nismo bili priča doslednemu usklajenemu odzivu strani evropskih institucij. Ruska federacija in tudi Ukrajina sta posredovali ogromno informacij, zaradi tega je potem prišlo tudi do nejasnosti, katere informacije držijo in katere ne. Informacije so bile namreč protislovne. Evropska unija prav zaradi tega ni imela na voljo jasnih in zanesljivih informacij. Kot rečeno, imam zelo enostavno vprašanje. Kaj bomo storili v prihodnje? Kaj nameravate storiti, kakšne predloge nameravate predstaviti, tako z postopkovnega kot zakonodajnega vidika? Namreč to vrstne situacije bi morali v prihodnje preprečiti. Zelo pomembno je, da potnikom damo vedeti, da zagotavljamo varnost, ne glede na to, ali letijo nad Evropo, Azijo ali kjerkoli druge. Zato me zanima, kaj boste storili za to, da se odpravijo to vrstna tveganja v prihodnje. Čim hitreje. lahko je sicer reči, da ne boste ukrepali zato, ker to ni država članica Evropske unije, ampak vseeno je članica Eurokontrola. Tudi ta država bi morala spoštovati postopke. Mi smo poslali obvestilo, pravzaprav upozorilo, da na tem območju obstaja konflikt. No, za konec naj rečem zgolj to, da nismo dovo zagotovili dovolj varnosti za potnike, zato se mi zdi, da bi morali podati konkretni predlog. Pri tem naslavljam predvsem komisijo. Institucije bi morale preuzeti zelo jasno odgovornost, zlasti, ko gre za zbiranje informacij, za ocenjevanje informacij in za sprejemanje nedvoumnih odločitev. Sam namreč ne razumem, kako lahko letimo nad konfliktnim območjem. Gospod Brenner nam je prej podsta, predstavil, kakšne možnosti imamo za to, da oberemo drugo pot, da se izognemo konfliktnemu območju, tudi če je treba morda leteti na drugi višini. Zato me res zanima, kakšne predloge boste podali v bližnji prihodnosti, da se izognemo takšnim situacijam. Hvala. Dankeschön. Marinescu, jetzt hat Hvala lepa. Marinescu, sedaj pa Ertug. Eh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Seveda, najprej to, kar se je zgodilo julija, je bila velika katastrofa in seveda izražamo sočutje z vsemi tistimi, ki so izgubili sorodnike ali prijatelje. Imam kar nekaj vprašanj, skupaj pet. Prvo vprašanje za vse. Lahko si izberete, kdo bo odgovoril na to, kdo lahko, kdo želi, po tej tragediji smo sedaj spostavili mednarodno skupino strokovnjakov, ki je napovedala rezultate za ta mesec in rad bi poprašal, kako ste sodelovali s to skupino strokovnjakov, kakšnem obsegu, to je prvo vprašanje. Drugo, za Eurocontrol, za Brennerja, pa tudi predstavnika Jaze, začetek julija, na začetku julija je bil, so bile motnje v vzhodnoafrskem prostoru zaradi zunanjega vira moten. In tako bi naj potem sekundarni radarji odpovedali. Zanima me, ali je to bilo res in ali je zato letala MH17 postalo nevidno. In potem tretje vprašanje, ali drži, da je avstrijski, da avstrijski organ o tem ni bil obveščen. In potem še posebno vprašanje za Eurocontrol. Na začetku julija, če, sem, če imam prave podatke, je bil zračni prostor nad vzhodom Ukrajine že zaprt. Vendar pa zaprtje, če imam prav, ni bilo do je bilo do 32 tisoč čevljev, letalo pa je letelo na 33 tisoč čevljih. Ali je to res? In če da, kaj se lahko naučimo iz tega? Hvala lepa. Dankeschön. Jetzt hat das war... Hvala lepa. Sedaj pa vandalen. PKR. Ja. E ja, voorzitter, dank u wel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes je moj rojstni dan in veliko veselje mi je, da ga lahko proslavljam. Obstaja pa 300 potnikov z letala MH17, ki ne bodo nikoli več praznovali rojstnega dne, enako velja za njihove sorodnike. In prav po neumnosti, zaradi tega, ker so na to letalo izstrelili rakete, ker niso vedeli, da gre za civilno letalo. 96 potnikov na tem letalu, ki so umrli, je bilo nizozemskih državljanov, šlo je res za tragedijo, gospod predsednik, in kolikor vem, sedaj spoh ne morejo ustrezno identificirati žrtev. Še vedno ni zagotovljen dostop preiskovalcem, pogosto je nemogoče izpeljati sistematično preiskavo nesreče prav zaradi omejenega dostopa. Ta nesreča je bila res velika katastrofa za vse, še posebej za tiste države, ki so imele svoje državljane na tem letalu. Prejšnji teden smo tudi v nizozemskem parlamentu razpravljali o tem. 15., 16. in 17. julija je malezijska letalska družba posredovala isto poročilo Eurocontrolu in 17. julija je bil tudi potrjen njihov letalski načrt strani Eurocontrola. Se pravi, da naj bi bila varna, varnost zagotovljena. Rekli so, da naj zgolj spremenijo svojo višino z 350 na 330. 14. julija je bila že sprejeta odločitev, torej, da preko tega ozemlja ne bodo leteli. Zato me zanima, ali ste opustili to letalsko pot 14. julija ali ne. Če to drži, me zanima, zakaj teh informacij niste delili z ostalimi letalskimi družbami. Zanima me tudi, kakšna je vloga Eurokontrola pri potrjevanju letalskih poti. Zakaj je, na primer, ta letalska družba uporabila drugo letalsko pot, v mislih imam British Airways, druge letalske družbe pa o tem niste obvestili. Ko bomo dobili informacije strani British Airways, bi jih morali posredovati tudi drugim. Zagotovo obstaja vrzel v našem sistemu, zlasti ko gre za posredovanje informacij. Nekatere letalske družbe očitno imajo boljši dostop do informacij kot druge, kar pomeni, da ni zagotovljena enakopravnost. Mislim, gospod predsednik, da bi morali pri tej zadevi zagotoviti popolno jasnost in preglednost. Informacije pa je treba ustrezno in pravočasno porazdeliti med vsem. Tisti, ki so imeli to smolo, da so bili na letalu MH17, ne bodo nikoli več praznovali rojstnega dne, enako velja za družinske člane in mislim, da bi morali jasno določiti, kdo je za to odgovoren. Hvala lepa. Spostavitev z vašim rojstnim dnevom seveda je bila dobra ta referenca in seveda vam želim še veliko prijetnih rojstnih dni. Tako, sedaj pa Alde Gezina Meissner. Ja, dank, zu... Hvala lepa, predsednik. Praktično vprašanje. Bomo dobili PowerPoint predstavitve. To bi bilo zanimivo ne samo za nove, temveč tudi za stare poslance. Prav bomo storili prej, predsednik. To sem želel povedati na začetku. Sedaj pa splošna pripomba. Gospod Brenner, dejali ste, da načrtovanje poteka kar se da neposredno. Ampak pa tukaj seveda moram omeniti tudi enotni evropski zračni prostor, ki bi omogočal še bolj učinkovite lete in s tem povezano vprašanje, ali če bi imeli to enotno evropsko nebo, single European sky, ali bi ne bilo potem bolje zajamčiti tudi varnosti v zračnem prometu v Evropi. Sedaj imamo zelo veliko posamičnih odgovornosti, ki jih moramo združiti. In potem ključno vprašanje, seveda. Jasno je, da pri tej razpravi vsi mislimo na MH17, na let nad Ukrajino, na izgubljena človeška življenja, vendar pa seveda želim vedeti, kdo je konec koncev odgovoren. Kajti gotovo bomo pri analizi dogodkov morali govoriti tudi o odškodninah. Zelo veliko odgovornih je, dejali ste, da je zadnji odgovorni komandant leta, torej pilot. Vendar pa seveda on lahko prevzame odgovornost samo za tiste podatke, ki jih ima, mora imeti ustrezne informacije. Torej so odgovorne tudi države članice, saj lahko prepovedo določena področja, zakaj Ukrajina tega ni storila. Torej vprašanje bi bilo, ali je odgovoren pilot ali Ukrajina, ker ni zaprla zračnega prostora že vnaprej. Putin je odgovoren, pravi Äh, easa ist natürlich in Europa sicher. Pravi nekdo. Gotovo pa je seveda odgovorna na splošno za varnost zračnega prometa Evropa. Lahko bi se vprašali, ali imamo preveč dejavnikov, preveč tistih, ki so odgovorni, ki se premalo usklajujejo. To gre v smeri gospoda Boldvina. Vemo, da ste dobro organizirani, to smo slišali. Veliko organov, institucij je, ki skrbijo za varnost zračnega prometa. Seveda, konec koncev je odgovoren potem pilot. Mora imeti pa dovolj in ustrezne podatke. Vprašanje je, ali ni tega preveč, ali bi lahko to izboljšali in potem še vprašanje, koliko lahko preprečimo takšne teroristične napade, če je to seveda bilo, če so izstrelili raketo. Ali lahko to predvidimo, ali nimamo tudi takih dejanj, ki so tako tvegana, da jih sploh ne moramo predvideti. In potem sprašujem se še, zakaj imamo projektno skupino pri ICAO, ki je bila vzpostavljena šele sedaj. Za varnost civilnem prometu smo prej že imeli kaj takega, sama bi si mislila, da smo to že imeli, sedaj pa slišim, da je bilo to vzpostavljeno šele sedaj. Potem še zadnje vprašanje. Kar se tiče delenih pristojnosti glede varnosti zračnega prometa, kakšen dostop imate do podatkov tajnih služb? Te vedo verjetno več o tveganih na različnih območjih, preden to postane uradno. Bi lahko to tudi nekako vključili sistem, to bi vodilo še do več varnosti v zračnem prometu. Hvala lepa. Hvala lepa. Kiljonen, zaguje. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi vsem strokovnjakom. Kolegice in kolegi, Nesreče so vedno obžalovanja vredne. Življenje ne moremo več reševati potem, ko se nesreča zgodi. Sicer bi bilo odlično, če bi se lahko vrnili nazaj in popravili stvari, ki so se storile. Glede na to, kaj sem danes slišala, pa moram reči, da nisem prepričana o tem, da bi potnikom, državljanom, družinskim članom lahko zagotovili, da letalski promet pri nas poteka v varnih pogojih, tudi ko letimo nad konfliktnimi območji. Zato me konkretno zanima, kako lahko zagotovite, da se nekaj podobnega ne bo nikoli več ponovilo. Kako lahko poskrbimo, zato, da tudi če letimo nad konfliktnimi območji, varnost potnikov ne bo ogrožena. Kako lahko to zagotovimo? Kako lahko poskrbimo za to, da ne bomo leteli nad nevarnimi območji? Zdi se mi, da bi morali na tem področju sprejeti bolj konkretne ukrepe, takšne, s katerimi bomo lahko tudi državljane prepričali v to, da je mednarodni letalski promet varen. Žalostno je, da se o teh zadevah pogovarjamo po tem, ko se je zgodila nesreča. Mislim, da imamo na voljo vso tehnologijo, ki bi nam lahko pomagala bolje rešiti to vrstne zagate. Zanima pa me, če morda ne deluje na tem področju preveč različnih akterjev ki potem tudi ne znajo ustrezno prevzeti odgovornosti, zlasti ne v težavnih situacijah. Potniki od nas terjajo jamstva in tudi bolj konkretne varnostne ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila odboru, ker je organiziral to izmenjavo mnen, to javno predstavitev. Zakaj? Zato, ker je za nas danes pomembno predvsem to, da se to vrstni dogodki ne bodo ponovili, da se ne bo ponovila katastrofa, kot je bila ta z letalom MH17. V prihodnje se to vrstne nesreče ne bi smele več ponavljati. Sama sem zelo skrbno prisluhnila vašim predstavitvam in imam sedaj nekaj vprašanj. Prvo vprašanje. Glede na to, kaj se je dogajalo v Ukrajini, me zanima, kako da niste predvideli tega, da je zračni prostor nad Ukrajino nevaren, glede na to, da gre za zračni prostor nad konfliktnim območjem. Drugo vprašanje. Zakaj Ukrajina in Rusija nista poslali opozorila? Če sta opozorila poslali, me zanima, kakšno sporočilo je bilo vsebovano v tem opozorilu, kakšne informacije je to vsebovalo. Če se navežem še na pripombe ostalih kolegic in kolegov. Imamo EASO, imamo Eurocontrol, imamo cel kup različnih akterjev, ki pa očitno niso bili dovolj pozorni. Na splošno gledano so res države članice tiste, ki konec koncev nosijo odgovornost za to, da precenijo nevarnost. Vsi se danes sprašujejo o tem, kdo je odgovoren. Tu gre za zelo pomembno vprašanje, kdo je dejansko odgovoren. Ne bomo šli skozi celotno verigo, ampak to vprašanje je pomembno. Prav tako je pomembno vprašanje sankcij. Zanima me, kakšne sankcije boste predvideli z namenom, da se preprečijo to vrstne nesreče. Ali imate pripravljene morda kakšne delovne načrte? Upam vsaj, da boste tu dosegli kakšen korak naprej. Sama sicer nisem pravnica po izobrazbi, ampak zanima me, na kakšen način nameravate okrepiti usklajevanje na tem področju? Kako boste poskrbeli za to, da se informacije zbirajo v nekem središču? Ali se boste pogovarjali z državami članicami? Gospod Izaas je rekel, da je 44 držav članice ASE. Kako boste poskrbeli za usklajevanje? Boste komisijo zadolžili za to, da upravi to nalogo ali morda kakšno agencijo? sama ne podajam predlogov, da ne bo pomote, zgolj sprašujem vas, zanima me, če ste morda že razmislili tudi o to vrstnih bolj konkretnih predlogih. Ali bomo okrepili funkcije EASE, ali bomo razširili njeno področje delovanja, ne vem, sama menim, da to ni potrebno. Zanima pa me resnično, kakšne delovne predloge imate na voljo za to, da bi storili korak naprej pri tej vsebinski razpravi? Hvala. Dank. Und jetzt Peter Hvala lepa, Peter Lundgren. Thank you for that. Um, Malaysia, uh... Hvala lepa. Let MH17 je tisti, pri katerem se je zgodila nesreča 17. julija, je letalo strmoglavilo na območju Donetska. V izjavah za tisk je bilo zapisano, da je letalo padlo zaradi napake, ki so jo storile vojaške sile, ki so menile, da gre za vojaško letalo. Potem pa smo videli, kakšne fotografije so še objavili, na katerih naj bi bilo poleg tega letala MH17 videno tudi vojaško letalo letalo. Nič ne vemo o tem, kaj se dogaja s črno skrinico. Pri tem dogodku zadeve potekajo veliko dlje časa kot običajno. Mi se ukvarjamo z varnostjo potnikov v letalskem prometu, ne samo v Evropi, temveč tudi drugot po svetu. Zagotoviti moramo to varnost, ampak vprašanje je, kako lahko zagotovimo ustrezne informacije, kako lahko poskrbimo za to, da se bodo preiskave ustrezno izvajale. Kolikor lahko razberem iz poročila Rease, so prosili tudi strokovnjaka iz Rease naj odpotujejo v Ukrajino, to se je zgodilo 23. julija in pomagali naj bi nizozemskemu odboru za varnost, ki prav tako upravlja to preiskavo. Zanima me, zakaj ASA nudi zgolj podporo, zakaj ne sodeluje v preiskovalni ekipi, kjer so člani ne samo iz Ukrajine, Rusije, Avstralije, Nizozemske, Malezije in drugih držav, naprimer Italije, Nemčije. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, zakaj EASA ni skušala pridobiti to vrstnih informacij, čeprav ste se zavedali, da poteka vojna v Ukrajini? Ali ste se zanašali na svoje informacije? Zanima me, kakšen je tudi postopek pri potrjevanju poti ali letalsko pot potrdite, ne da bi prej preverili, kakšno je stanje v posamezni državi. Zanima me, kdo nosi odgovornost za varnost letal v Evropi. Ali je to naloga EASE? kaj potem z letalskimi družbami iz tretjih držav ali tudi te države poskrbijo za varnost evropskih potnikov. Koliko veme, ASA izdaja priporočila in sporočila v zvezi z varnostjo tudi preko tega službenega poročila SIP. Zanima me, kaj se dogaja s potniki. Kako potnike obveščate o tem, kako varna je pot, po kateri bodo leteli? Evropski državljani porabijo ogromno denarja za EASO. Peto vprašanje. Kako zagotavljate varnost potnikov? Ali je EASA sploh potreben akter? ali je morda bolje, da države članice same poskrbijo za varnost, kajti s tem bi privrčevali tudi pri evropske državljani. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, preden dobijo besedo še ostali, bi dal našim panelistom priložnost, da odgovorijo na ta dobra vprašanja. Gremo kar po istem vrstnem redu. Izvolite, gospod Brenner. Eh. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za ta vprašanja in pripombe. Kar zadeva enotno evropsko nebo, bom začel kar s tem. Kaj se dogaja na tem področju? Mi smo prepričani v to, da lahko dosežemo napredek pri enotnem evropskem nebu, če bomo optimizirali načrtovanje letalskih poti, kot je to predlagal tudi Evropski parlament. Zmanjšali oziroma skrajšali smo dolžino posameznih poti, mislim pa, da bi lahko zagotovili boljše upravljanje z letalskimi potmi, če sprejmemo vse tisto, kar je predlagal tudi Evropski parlament. Že na samem začetku sem povedal, da upam, da bo tudi Evropski parlament podpiral našo pot in tudi v strud, ki ga vlagamo v optimizacijo teh poti kaj se dogaja z letalskimi načrti. Mi preverimo vse te načrte iz Evrope, iz tujine, preverimo, ali so skladni z našimi temeljnimi zahtevami, kot je pori, povedal že kolega Salvatore. V Sivu tudi jasno piše, kje države članice odpirajo ali pirajo svoj zračni prostor. Malezijsko letalo je nameravalo leteti na višini, ki je bila odprta za polete, tam ni bilo nobenih omejitev pod to potovalno višino, so bile letalske poti res zaprte, Ukrajina jih je zaprla, ampak na tej višini in više pa je bila letalska pot odprta. Ukrajinci so torej prejeli odločitev v zvezi s tem delom zračnega prostora, odločitev je bila jasna, pregledna, so jo tudi sporočili vsem. Težava pa je zgolj v tem, da to vrstno zapiranje oziroma omejitve zračnih prostorov potekajo na podlagi določenih informacij, ki pa niso vedno razkrite. Včasih državam članicam ne povedo, zakaj nekatere poti zaprajo ali jih delno omejijo. In teh informacij ne delijo z vsemi državami članicami. In kot je rekel že Petrik, Te informacije se delijo preko posameznih sporazumov med državami članicami, nimamo pa neke skupne osnove, na podlagi katere bi lahko te informacije porazdelili med vse. Zato bi bilo zanimivo slišati, kakšna je bila logika Ukrajincev, zakaj so zaprli letalske poti na določeni višini, nad in pod to višino pa ne. Mi smo pravili tudi oceno tveganja. Mislim, da je kao skupaj z namensko delovno skupino tisti, ki bo k malu predstavil izsledke svoje razmišljanja in na tej podlagi se bomo tudi odločili, kaj bomo storili v prihodnje. Kar zadeva deljenje informacij, države članice te informacije morajo imeti na voljo in jih morajo vključiti tudi v oceno tveganja. Mi kot upravljalec omrežja bi si seveda želeli prejeti te informacije tudi kot informacije v zvezi z ozadjem, zato ker je treba preveriti samo skladnost in doslednost. Mislim pa, da bi morali pri nesreči letala MH17, čeprav šlo za tragično nesrečo, ne bilo ogromno mrtvih, izkoristiti priložnost za to, da preverimo, kaj vse je šlo narobe in se nekaj iz tega naučiti. Kot rečeno, deljenje informacij je pomembno. Eurocontrol je civilno-vojaška organizacija, prejemamo informacije, vendar ne dosledno. Zato bi morali tu morda storiti kaj več. Nekatere informacije so na voljo zgolj zaprtemu krogu akterjev, nekaterih informacij seveda ne moremo vedno dejati na voljo javnosti, zato ker gre za občutljive informacije. Vseeno pa bi države članice morali prisiliti, da to vrstne informacije, tudi vojaške narave, posredujejo omejenemu krogu. S tem se bo ukvarjala namenska delovna skupina. Hvala lepa, gospod Salvatore Šakitano. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam se bom lotil nekaterih vprašanj, ki smo jih slišali danes med razpravo. Civilno letalstvo je že po definiciji mednarodni pojav. Gre za dejavnosti, ki niso omejene na državo članico ali na regijo, temveč gre za dejavnosti, ki se izvajajo posod po svetu. Se pravi, ti dejavnosti so med seboj povezane, kar pomeni, da vsaka pobuda, ki jo bomo sprejeli, mora biti skladna in usklajena znotraj sistema ICAO. ICAO se je odzval na ta dogodek. Lahko se sicer pogovorimo o tem, zakaj smo podali odziv šele po nesreči. Sam pa menim, da bi vsakršna pobuda, ki bo sprejeta po tem dogodku, morala biti sprejeta širše, ne zgolj regionalno, sicer bi lahko povzročili težave, predvsem z vidika nudenja podpore evropskemu letalskemu prometu. IKAO je vzpostavil namensko delovno skupino ki se bo ukvarjala s pomankljivostmi sistema. Pomankljivost sistema je nedvomno deljanje informacij. Že v svoji predstavitvi sem povedal, kakšne odgovornosti nosijo države članice. Je pa tudi gospod Baldwin prej povedal, da nekatere države članice svojih obveznosti niso uspele izpolniti iz večjih razlogov. En razlog je morda ta, da niso imeli na voljo dovolj informacij, drug razlog je moč iskati kje druge. Morda so napačno predcenile informacije, ki so jih imele na voljo. Najbolj pomembna zadeva, s katero se je IK ukvarjal, pa je naslednja. Mi smo želeli vzpostaviti platformo. Odgovornost bo ostala na ramenih tistih, ki jo nosijo sedaj. Glede odgovornosti se ne bo niči, nič spremenilo. Tudi Svetika je predlagal nekaj sprememb šikaške konvencije. V vsakem primeru bo to zelo dolg postopek, pa tudi same problematike verjetno ne bomo uspeli razrešiti v tem kontekstu. V vsakem primeru pa je treba poskrbeti za to, da bodo države članice poskrbele za ustrezno zagotavljanje storitev in tudi nudile informacije. potrebujemo ustrezne informacije, zato da se države članice lahko ustrezno odločajo. To velja za vse informacije, ki jih lahko pridobimo, tudi če gre za informacije zunanih virov, tudi če gre za obveščevalne informacije. In ICAO namerava spostaviti takšno platformo za izmenjavo informacij. Namenska delovna skupina naj bi podala svoj predlog s tem v zvezi nekje konec oktobra. Šlo naj bi torej za platformo za poenoteno izmenjavo informacij. Potem pa je tu še vprašanje, kakšne informacije naj posredujemo potnikom. Najbolj pomembne informacije, ki jih moramo posredovati, so zagotovo povezane s tem, da je sistem varen. Leta 2013 smo uporabili ogromno sredstvo tudi za to več kot 3 milijone ljudi je letelo po svetu. V Evropi v tistem obdobju praktično ni bilo nesrečnih in nesmrtnih žrtev, malo smrtnih žrtev je bilo tudi po svetu. Mislim pa, da bi morali več storiti na mednarodni ravni. Po mojem mnenju ne bi smeli dopustiti potnikom dostopa do informacij, na podlagi katerih bi sami sklepali o tem, ali je neka letalska pot varna ali ne. To ne bi bilo skladno s sistemom, kot je trenutno zasnovan. Potnikom bi, po mojem mnenju, morali posredovati zgolj informacije v zvezi s tem, da je sistem kot tak varen in da je zmožen razrešiti tudi to vrstne situacije. Še eno pripombo bi rad komentiral. Namreč, kaj se dogaja z usklajevanjem v Evropi? Ali je morda ta številčnost akterjev in slaba povezanost med njimi privedla do nesreče? Informacije si akterji med seboj posredujejo. Mislim, da ni nobenega razloga, zakaj bi sumili, da je prišlo do nesreče zaradi premajhne usklajenosti med posameznimi akterji. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. Zdaj pa Čankarlo Bono. Hvala, gospod predsednik. Čeprav ni bilo konkretnih vprašanj naslovljenih na IATO, bi vendarle rad podal komentar k par zadevam, ki so bile izpostavljene. Najprej fragmentacija in eh, podvajanje žal nepotrebno podvajanje in fragmentacija nista prijatelja varnosti. Enotno Evropsko nebo je vsekakor eden tistih projektov, ki bi utegnil narediti ta sistem, ki je že tako ali tako zelo eh, varen, kot je kolega Salvatore Renokar eh, dejal, eh, naredili še varnejšega. Kajti na ta način se bomo ponovno izognili nepotrebnemu podvajanju, zagotavljali bolj tekoč pretok informacij in postopke brez nepotrebnih prekinitev. In upam, da bo ta parlament skupaj z ostalimi vse zakonodajalci v Evropi vendarle uspel dovolj hitro spraviti ta zakonodajni svežen skozi, da bomo lahko čim prej tudi koristili prednosti, ki jih ponuja. Kar zadeva same razloge za nesrečo. Uradna preiskava je v teku in sicer pod vodstvom nizozemskega urada za varnost v prometu, to je v skladu z določbami prilogi 13 eh, IKO. Namen te preiskave ni kakorkoli izpostavljati krivdo, ampak ugotoviti razloge in preprečiti to vrstne nesreče v prihodnosti. Vemo, da preiskavo omejuje omejen dostop do kraja nesreče in mi vsi skupaj moramo zagotoviti, da bodo preiskovalci, ki so vključeni v to delo, vendarle sposobni pridobiti jasno sliko dinamike dogodkov in da bodo lahko pravočasno opravili natančno preiskavo. Hvala lepa. Hvala lepa, Patrick Key. Hvala, gospod predsedujoči. To je izredno kompleksna tema in uh, ena od zadev, ki jih je Matthew Baldwin dejal in uh, mislim, da jo velja povdariti, je, da res država nosi odgovornost za to, da se zagotavlja varnost v njenem zračnem prostoru in uh, posledično tudi za to, da obvešča letalske družbe, torej letalsko javnost o nevarnostih, morebitnih nevarnostih v tem zračnem prostoru in da tudi izda ustrezno notam za zaprtje zračnega prostora. Ampak včasih država morda tveganja ne ocenjuje enako kot kdo drug. Če podam primer, in to je tudi v tem briefingu, ki smo vam ga posredovali, za primer Ukrajine je meseca aprila zaradi anektiranja Krimskega polotoka strani Rusije. Rusija je izdala notam do vsebino, da je v bistvu od te točke naprej krimski zračni prostor v bistvu ruski zračni prostor. Uh, Ukrajina pa je sočasno izdala notifikacijo, da je to še vedno njihov zračni prostor. Skratka, tveganje je bilo, da letalo, ki vstopa v to območje, v bistvu ne bo vedelo, s katero kontrola zračnega prometa naj sploh stopa v stik. No in na tej podlagi je IKAO poslal dopis, tako imenovan state letter, kot mu pravimo, in zato smo priporočili našim članicam, da naj ne letijo preko tega območja. Tudi Eurocontrol je uvedel ukrepe za zaprti tega zračnega prostora in tudi EASA je eh, izdala varnostno obvestilo na tej podlagi. EASA je mesec ali dva kasneje prejela dopis ukrajinske uprave za um, letalstvo, čež da lahko že odpremo določene rute nad njihovim zračnim prostorom. Naša ocena je bila, da še vedno ni uh, Eh, ta zračni prostor varen in zato smo ohranili naše priporočilo, da naj se ne leti preko tega zračnega prostora. Skratka, konec koncev eh, je bistvo informacija. Delitev informacij in seveda kvalitativna opredelitev teh informacij. Mi se spoznamo na to področje, poznamo področje kontrole zračnega prometa in vedeli smo, da ukrajinska ocena morda ni najbolj eh, varna v tem kontekstu. No in v zadnjih tednih smo večkrat, torej Sirija, Libija, Afganistan, Irak, dobili ne notamo te države, rekoč zapiramo zračni prostor, ker je naš zračni prostor nevaren, ampak so američani izdali notam svojim letalskim prevoznikom in jim prepovedali prelete teh območij. To samo toliko, da se izkaže kompleksnost te problematike. In eh, pod črto mislim, da potrebujemo predvsem boljšo izmenjavo informacij na evropski ravni, seveda pa tudi na globalni ravni, zavedajoč se, da imamo v IKO kot članice tudi Rusijo, Afganistan, Irak, vse gre za medvladno organizacijo, v kateri se sprejemajo soglasne odločitve. Uh, Tako da mm, so določene omejitve, s katerimi se soočamo v takšnem okolju, tega se moramo zaveriti. Ampak v Evropi pa mislim, da lahko vendarle zastavimo sistem, ki bo zagotavljal izmenjavo informacij in tudi neko vrednotenje teh eh, informacij. Kajti samo izmenjava podatkov ni dovolj, to sem vam prikazal s tem primerom. Podatke treba tudi ustrezno okvalificirati in to je verjetno tisti bolj. Eh, težaven element. No, potem je bilo še nekaj vprašanj v smislu preveč akterjev, preveč različnih ulog. Res je, veliko akterjev je v Evropi, 28 držav, eh, članic 28 ponudnikov storitev kontrole zračnega prometa. Ampak, eh, kot je Salvatore dejal, pravila so dokaj jasna. To, kar po mojem mnenju lahko okrepimo, je tok informacij med temi različnimi akterji. V enem od predlogov, ki so zdaj na mizi, imamo tudi predlog, da se enotno evropsko EBO uskladi z zakonodajnim okvirom EASE e v smislu varnosti. In tu gre preprosto za to, da se bolje izmenjujejo podatke, kot to počnemo danes. Potem je bilo tu še vprašanje o motenju radarjev. Res je, nekaj takšnih radarskih moten. Smo zaznali, ampak to nikakor ni bilo vezano na območje Ukrajine, prav tako se je to zgodilo v začetku junija, tako da čisto drugo čisto drug eh, časovni okvir, tako da to nikako ni povezano. Kar zadeva našo vlogo pri preiskavi nesreč, ta je zelo jasno opredeljena v zakonodaji EU. Mi smo namreč eh, v vlogi opozovalcev, mi zagotavljamo podporo, eh, torej preiskovalcem nesreč zagotavljamo predvsem informacije in znanje z področja samih letal in tudi zagotavljamo stike z proizvajalci letal in torej za eh, samo letalsko industrijo. Sicer pa so preiskovalci jo pristojnosti držav članic, v tem primeru nizozemske. Mi seveda nimamo pooblastil za to, da bi delili kakršnekoli podatke s komarkoli, razen če se nizozemski organ za to odloči, tako da mi nismo v položaju, da bi lahko delili kakšne koli informacije v zvezi z preiskavo, ki je v teku. Kar zadeva morajo biti rešitve. Ni tako zelo težko. Mislim, da nam ni treba zdaj graditi nekega, ne vem kako, dragega, večmiljonskega eh, sistema, da bi zagotovili boljšo izmenjavo informacij in podatkov med akteri. Ne, gre za to, da identificiramo tiste akterje, ki lahko pomagajo drug drugemu in da najdemo ustrezni način za izmenjavo zaupnih ali pa nezaupnih eh, podatkov, odločiti se je treba, do kakšne mere bomo šli, kakšna bo eh, raven vključenosti eh, vojaških obveščevalnih virov in kako to zagotoviti. Skratka, zadeva je izvedljiva, imeli smo že nekaj preliminarnih razprav z evropskimi vojaškimi organi na to temo dejstvo je, da potrebujemo podporo evropskih institucij, če želimo vzpostaviti takšen mehanizem za izmenjavo informacij. In pripričam sem, da bomo našli nek način, da bodo države članice Eurocontrol in EASA lahko sodelovali in da bomo zagotovili bistveno boljši eh, tok informacij, kot ga imamo danes. Hvala lepa, gospod Bolbin, še enkrat. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je to zelo dobrodošla in zanimiva razprava in hvala vsem za ta vprašanja. Slišal sem eh, številne pozive k temu, da treba identificirati odgovorne. Govori se, da naj bi odgovornost eh, bila na strani tistih, ki so izstrelili raketo na neoboroženo civilno letalo. No, kot je dejal podpredsednik Kalas, takoj po uh, uh, eh, nesreči je tiste, ki so povzročili to nesrečo, um, ljudje, ki jih treba čim prej privesti pred roko pravice, ampak dejstvo je, da se mimo tega temeljnega vprašanja ne bo dalo iti. Kot je dejal Patrick, je to tudi zelo kompleksno vprašanje v smislu, kako stvari reguliramo in urejamo. Prav tako je pomembno, da opredelimo odgovornost v širšem smislu. Uh, mi, pristojni organi, mislim, da nas je veliko zbranih tu za tem omizjem, moramo biti pripravljeni natančno preučiti in čim prej preučiti, kaj bomo storili in kdaj bomo storili eh, vse, kar je potrebno za to, da so jasne linije odgovornosti in da tudi sistemi informiranja delujejo, eh, kar se da dobro in da tudi mi delamo vse, kar se da najbolje. Strinjam se s tem, kar pravijo Salvatore in Patrick, da so ključne uloge in odgovornosti jasne, ampak moramo biti pripravljeni storiti vse, kar je eh, možno, da izboljšamo tok informacij. No, v luči teh eh, informacij mislim, da moramo biti pripravljeni soočiti se z temi odgovornostmi in prilagoditi te vloge, tako kot se so že drugi mm, pozvali k temu, da se zmanjša ali celo odpravi morebitna nevarnost, da se kaj takšnega znova dogodi. Zato torej tudi komisija, tu sodeluje, mi sodelujemo EASA, Eurotrol, EKAK, eh, to vsi sodelujemo v tej namenski skupini in eh, zato se tudi vsi prizadevamo storiti več. Še ena zadnja zadeva. Vse bi pozval k temu, da še naprej na nas pritiskate, što eh, ne zagotovimo odgovore, ampak vendarle ne poslušajte preveč teh preštevilnih internetnih teorij zarote, ki jih je kar, kar veliko. Kar zadeva preiskavo, ki je zdaj v teku strani nizozemskih pristojnih organov, kot je IATA e dejala, je dostop do krajne sreče še vedno problematičen. Nizozemski pristojni organi so tudi zaprosili britanske oblasti za pripravo prepisa črnih skrinic, ta preliminarni dokument, preliminarno poročilo, kajte tako predzadeva deluje, bo pripravljeno v prihodnih eh, tednih. Ampak zopet, kar zadeva vprašanje odgovornosti, nizozemska, nizozemsko tožilstvo je namreč že sprožilo kazensko preiskavo po njihovi nacionalni zakonodaji, kar zadeva Eh, kazensko odgovorni za to nesrečo, enako velja tudi za druge države in to seveda zahteva sodelovanje in eh, prvo mednarodno srečanje, ki ga organizira Eurojust, je že potekalo v Hagu 28. julija 2014. Še zadnja zadeva, kar nekaj eh, govornikov je omenilo enotno Evropsko enobo, Single European Sky, nekaj odgovorov ste že slišali. Dejstvo je, da smo zelo hvaležni za podporo Evropskega parlamenta temu projektu in nekako človek nagiba k temu, da bi potegnil analogijo, češ, ja, če bi imeli enotno evropsko nebo, bi se lahko izognili tovrstnim tveganjem. Torej, mimo dejstva, da je do te nesreče prišlo izven območja, v katerem ne bi veljalo enotno evropsko nebo, torej v Ukrajini, torej je tako ali tako nesmiselno reči, da če bi imeli enotno evropsko nebo, se ne bi ta nesreča dogodila, to ni res. Eh, prav tako pa pomeni, da zadeve jemljamo postopno. Gremo naprej s projektom enotnega evropskega neba. To mislim, da bo pripomoglo k varnosti, eh, tudi k drugim eh, zadevam, ki so razlog za to, da počnemo, kar počnemo. Mislim pa, da na ta način, kot sem dejal, teh povezav ni možno vzpostavljati. Dobro, predem dam zdaj besedo še ostalim. Sprašujem tiste, ki ste zastavili vprašanja. Če kakšno vprašanje ni bilo odgovorjeno, lahko zastavite dopolnilno. Ampak čisto na kratko, prosim. Gospod Pandaren. Hvala lepa, gospod predsednik za to priložnost, kaj ti? Hotev sem že zastaviti postopkovno vprašanje, kaj ti? Zastavil sem zelo konkretno vprašanje in sicer, kako to, da nekatera letalska eh, podjetja, nekateri letalski prevozniki, vključno z British Airways, eh, vendarle so imele informacije, eh, na podlagi katerih ne uporabljajo te rute nad Ukrajino od 11. ure dalje. Zdaj, a ne lahko kaj v tem zvezi poveste, bi bil hvaležen, če ne zato, ker poteka preiskava, dobro razumem, ampak ali je dejstvo, da imajo nekateri prevozniki boljše informacije kot drugi, eh, nekateri so imeli informacije na podlagi katerih so spremenili ruto svojih letov, če lahko kdo odgovori na to. Dobro, hvala lepa. Veliko je že bilo povedanega, kar je zelo zanimivo, ampak jaz se vrnem še enkrat k mojemu vprašanju. Pet sem jih zastavil, ne bi zdaj vseh eh, ponavljal, ampak eh, dejstvo je, da na moje vprašanje niste odgovorili. Vprašal sem, ali drži, da je v začetku julija prišlo do moten zračne kontrole v območju vzhodnih Alp, ali bi to utegnil biti razlog za to, da je let MH17 kar nekrat postal neviden in zakaj avstrijska zračna kontrola o tem ni bila obveščena. To omenjam izredno še enkrat eh, zato, ker je ta eh, elektromagnetni val, ki, ki je motil radarja, bil posledica NATO-vih vaj v, na Mačarskem, kjer ne bi prišlo do izklapljanja transponderjev, vsaj to je bil eh, vsebinski vidik te vaje. Mislim, da je to pomembno, da bomo v prihodnje vedeli kaj več o tem, da se bomo lahko bolje pripravili. Hvala še gospod Marinesko. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za podane odgovore. Moram pa ponoviti svoje vprašanje. Govorili smo o tej namenski skupini, ki naj bi ovrednotila izmenjavo informacij. Gospod Ki je tudi omenil ta pomemben vidik izmenjave informacij in izmenjave podatkov. Zdaj pa imamo vprašanje neposredno za komisijo. Ali nameravate karkoli storiti v bližnji prihodnosti v smeri ovrednotenja tega, kar se je dogodilo in ali nameravate pripraviti predlog za ustrezno spremembo evropske zakonodaje. Dobro, zdaj pa res kot zadnja Gezine Meissner. Ja, tudi čisto na kratko. Sama sem spraševala po obveščevalnih službah in ali eh, njih obveščate. Eh, gospod Brenner je govoril o vojaških eh, organih, ampak to niste kot eh, tajne službe. Ali dobite sploh informacije od tajnih služb ali pa bi jih potrebovali in se treba o tem še pogovoriti? Dobro, zdaj pa predlagam, da ne vsi, ampak eh, najprej vprašanje gospoda Vandalna, kdo bi na to lahko odgovoril. Hvala lepa, gospod predsednik. Morda lahko dodam stavek ali dva k temu, kar je dejal Patrick Key. Ja, dobili smo potrditev, da je v začetku junija prišlo do izpada radijskih sistemov na območju, ki pokriva ne le Avstrijo, ampak tudi nekaj sosednjih držav. To je bilo torej na začetku junija, 5. in 10. junija. In to nikakor ni povezano z vprašanjem leta MH17, to je bilo na drug dan, popolnoma drugem območju, do katerega sploh ne segata izpad radarja. E, preizkujemo to, kar se je dogodilo, zakaj je prišlo do teh izpadov radarskih sistemov. V tesnem stiku smo z vsemi tistimi organizacijami, ki so bile priča tem izpadom, to so predvsem e, ponudniki e, storitev kontrole zračnega prometa v Avstriji in nekaj e, sosednjih državah, da vidimo, kaj se je torej dejansko zgodilo v tem Eh, območju. Torej gre za tehnično preiskavo, ki je še vedno v teku. Eh, imeli smo na začetku tudi pomisleke, ali je to morda povezano s kakšno vojaško vajo, ampak zaenkrat tega nikakor ne moremo potrditi in zato še naprej opravljamo tehnično preiskavo, tudi v sodelovanju z EASO, da bi ugotovili, kakšni bi utegnili biti razlogi za ta izpad na omenjenem območju. Skratka, nobene veze z MH17, ki je za popolnoma drugo območje in za popolnoma druge datume. Kar zadeva vprašanje British Airways. Kot eh, sem vam že prej prikazal, vedno obstaja več možnosti, kako priti od točke A do točke B. British Airways so se pač odločili, da gredo po drugi poti kot Malaysian Airlines takrat, ampak kot eh, rečeno, je MH17 vendarle eh, letel po odprti ruti, kot je to opredeljevala ukrajinska država oziroma pristojni organi takrat. Eh, kot je Giancarlo Boni že dejal, obstaja veliko razlogov za izbor ene ali druge rute. Kateri razlog je potreboval izboru te ali one rute, eh, pa seveda je nekaj, kar ne poznamo vsi upleteni. Lahko gre za vprašanje za mod, lahko gre za številne druge kriterije, ki potrujejo takšne odločitve. Kar zadeva vojaške obveščevalne službe, to je zelo občutljivo vprašanje, kot sem že dejal, do neke mere te podatke dobivamo, delimo in uh, uporabljamo, ampak le deloma. In to je eden od elementov, ki nas skrbi. Če želimo, da gremo korak dlje, potem je treba zahtevati od držav članic, da z nami delijo te informacije in to bi bil korak, ki bi bil pomemben in kar mislim, da so tudi kolegi potrdili s tem v zvezi. Hvala lepa. Dobro. Zdaj pa prehajamo še na ostala vprašanja. Gospa Foster, Bach, Perinski, Anderson, Deli, Zile, De Grandes. Kdo še želi na seznam prijavljenih govornikov? Dobro. Torej, tri minute vsak. Gospod Bach. A, nisem jaz. Dobro, se upravičujem. Gospod Bach pravi, da imajo dame prednost, tako da gospa Foster, izvolite. Lahko se zdaj pol ure pregovarjate, kdo bo prvi. No, dajte. Ja, se upravičujem, sem eh, zgrešila to informacijo. Dobro, hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da gre za hvala tudi našim gostom danes iz eh, različnih agencij in iz eh, komisije. Mislim, da bi težko bolj brvito opredelila posledice takšnega terorističnega napada, kot eh, je to dejal Peter Vandalen v imenu nas vseh. Kaj ti gre za posledice? To je bistvo. Bistvene so posledice. In eh, rada bi se ozrla nekoliko nazaj, kaj ti, kot številni veste, sem bila sama aktivna v letalski industriji, eh, velik del svojega življenja sem preživela na 35 tisoč čevljih ali še više in eh, vsakič, ko stopiš na letalo, ne veš natančno, preko kakšnih območjih boš eh, letel, kaj ti zaupaš v pristojne organe in tako naprej, kaj ti dejstvo je, da je to še vedno najvarnejši način prevoza, kar jih imamo na našem planetu. Ampak svet seveda dela korak naprej. Spomnimo se Lockerbie, Boeing 747, ki ga je razstrelilo v zraku. Eh, in eh, britanski strokovnjaki zdaj preizkujejo črne skrinjice tega malezijskega eh, letala. Skratka, v Farboru se zdaj obravnavajo ti podatki. In posledično smo torej zakonodajo želeli izboljšati preverjanje uh, Eh, na letališčih varnostna preverjanja, prtljage in tako naprej. Potem je prišlo do 11. septembra in eh, treba se je bilo soočiti z ljudmi, ki želijo sebe razstreliti, ki so torej samomorilski eh, bombaši. In s tem se prej nismo soočili. Sama sem bila poročevalka v tem parlamentu za področje varnosti na letališčih in to smo potem skušali uh, rešiti. In cena, ki smo jo za to plačali, je bila visoka. In zdaj smo zopet pri tej zgodbi. In iskreno povedano, mislim, da nihče ne bi tega zmogel predvideti. Za nazaj je vedno enostavno gledati, ampak vnaprej pa težko kdo predvidi, da se kaj takšnega lahko zgodi s civilnim letalom. In mislim, da je odgovornost izključno na strani ruske države. Lahko se zdaj gremo igrico tega, kdo je kriv, kdo ni, ampak eh, dejstvo je, da se mi zdi, da ni prišlo do nekakšne napake pri izbiri rute leta in pri načrtu leta, kajti dejstvo je, da ni samo malezijsko letalo letelo po tej ruti, tudi Virgin, KLM, številni drugi so leteli po tej isti ruti. Tako da skušam samo osvetliti, kje zdaj stojimo in kaj je namen današnjega hiringa. Izpostavili smo dvoje, kar mislim, da nam bo v pomoč in kar bo deležna tudi podpora tega odbora in tega parlamenta in sicer vprašanje komuniciranja. Kot so dejali, dejstvo je, da se moramo zanašati na obveščevalne, protioboščevalne, vojaške, civilne vire informacij. In eh, če vi kot pristojne organizacije menite, da potrebujemo izboljšave, tu potem ste lahko seveda deležni naše podpore. Treba je storiti, kar se storiti da na mednarodni ravni. Ja, zaključujem, predsednik. Mislim, da to ni zgolj evropsko vprašanje, kajti dejstvo je, da moramo doseči nek globalni dogovor o tem, kako obravnavati te eh, zadeve. In še zadnja zadeva, enotno evropsko nabo in eh, Cezar. Tu potrebujemo več politične volje. bolj se moramo zavedati, da ko obravnavamo zračni prostor, da smo vsi v istem eh, čovnu, da imamo zdaj konec koncev tudi tehnologija, ki se bistveno izboljšuje, ko gre za komunikacijo eh, stal v zrak. In eh, mislim, da je bil današnji pogovor zelo koristen in še enkrat hvala tistim, ki ste danes prišli sem, da razložite svojo vlogo in hvala tudi za vašo kooperativnost. Hvala, gospod Bah. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Moram reči, da se vsekakor lahko pridružim temu, kar je dejala gospa Foster. E, imel pa bi še tri konkretna vprašanja. In sicer, kako bomo v prihodnje reševali vprašanje teh konfliktnih območij, vojnih območij. Večkrat je že bilo rečeno, da dobivamo informacije iz držav eh, članic, kjer prihaja do takšnih obrženih sporov in dejstvo je, da se takšnih, eh, na takšne informacije ne moremo ravno zanesti. Vsi vemo, naprimer, kakšne so razmere na terenu, ne le v Ukrajini, ampak eh, posod po svetu v teh konfliktnih regijah. In treba se pač odločiti samo, ali je zračni prostor odprt ali zaprt. Druge rešitve tu ni, nekih polovičnih možnosti ni. Potem kar zadeva oceno tvegan. Na prosonicah je bilo jasno prikazano, da če je tveganje spremljivo, potem je prelet dovoljen. Kdo odloča torej, kaj je spremljivo in kaj ni? To, kar je zame spremljivo, morda za koga drugega ni. Tako da tudi tu me skrbi da je treba upoštevati tudi svet določene gospodarske vidike. No in potem imam še čisto konkretno vprašanje. Pravite, da potem pripravite oziroma da ste pripravili priporočilo. Kako zavezojoče je priporočilo? Priporočilo, koliko jaz vem, ni prepoved. Ko torej objavljate takšna eh, priporočila, ali se ta 100-odstotno spoštuje oziroma kje je nekako Mm, tisto ravnovesje, ki ga beležite. Hvala lepa, gospod eh, Prinski. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Predsednik, mislim, da mora ta razprava pozornost usmeriti v bistveno vprašanje. Izpostavljeno je že bilo, da odgovornost za varnost petarskega prometa ostaja pri posameznih državah. No, obenem pa slišimo pozive k temu, da naj nadaljujemo s pobudo enotno Evropsko nebo 2, kar pa se zdi, da naj bi privedlo do večje stopnje centralizacije. In to zbuja tudi nekakšno pričakovanje, da naj bi na ravni Evrope, torej enotnega evropskega neba, bili sposobni na ta način zagotoviti više stopnje varnosti v letalskem prometu. In eh, pozval bi gospoda Bolgna in tudi ostale, da premislijo, ali morda ni čas za nov, bolj podroben pogled v smer te rešitve 2, ker ne bi šlo za harmonizacijo obstoječe zakonodaje in pa tudi zakonodaje, ki ureja delo EASE. E. Kolikor jaz poznam stvari, je argumentacija komisije takšna, da gre tu bolj ali manj za tehnične odločitve, torej da se eh, preprečuje podvajanje, da podatki tečejo bolj gladko in tako naprej. Prav tako so določeni elementi te pobude, ki v luči tega najpomnejšega elementa varnosti morda zahtevajo ponovno preučitev. V mislih imam naprimer funkcije kontrole zračnega prometa. To ste že omenili, čež da bi to bilo potrebno ločiti v smislu operativnega vidika kontrole zračnega prometa in podporne funkcij, mm, prav tako možnost privatizacije teh podpornih eh, funkcij. Potem je tu še razmišljanje o centralizaciji podpornih aktivnosti za mrežo, ki zagotavlja delovanje enotnega evropskega neba in na eh, sistema, na katerem sloni. To, kar v bistvu želim izpostaviti, predsednik, je to, da verjetno obstaja potreba potem, da zagotovimo ključno prednost varnosti pred uh, drugimi kriteriji, kot naprimer uh, eh, ekonomska učinkovitost uh, in uh, izboljšanje upravljanja in tako naprej. Uh, kar sicer je vse čisto legitimno, ampak zdi se, da to gre nekako v. Uh, nasprotje temu, kar izpostavlja gospod Šakitano in sicer, da je posamečna država članica tista, ki nosi odgovornost. Tako da to, kar bi si zaslužilo prednost pri našem razmišljanju, je predvsem bistveno više kakovost eh, izmenjave informacij in eh, tudi reševanje tistih pomankljivosti v državah članicah, ki eh, jih je potrebno izboljšati, ne pa da bi na ta način in na ta račun zmanjševali tudi stopne varnosti. Hvala, gospod Andersen. Gospa Andersen. Hvala lepa. Najprej želim podpreti vprašanja in prepombe koordinatorjev in kolegov. Moram reči, da se mi ne zdi, da smo dobili ustrezne odgovore na vprašanje. Na nekatera vprašanja. Torej, bom se poglobila v nekaj točk bolj odločno konec koncev ni bilo veliko pomoč, da je sedaj preložena odgovornost na upornike, ki so to izvedli. Saj gre za vprašanje seveda odgovornosti. Vendar, če je prišlo do kršitve Čikaške konvencije zaradi rezultatov določenih pomembnih ljudi ali držav članic ali drugih držav, ki so kaj vedele, pa tega niso sporočile, potem moramo to tudi preiskati. Vem, da je to del preiskave, vendar pa seveda ni nam potrebno povedati, da so uporniki tisti, ki so krivi. Zdi se, da obstajajo dokazi, da so določeni ljudje vedeli, da so, ti, da so te rakete v lasti upornikov, preden se je to zgodilo. In kar se tiče vprašanja British Airways, imam vprašanje tudi za Eurocontrol in ostale, ali so se neposredno pogovarjali z British Airways na visoke ravni, ste se pogovarjali o tem in jih sprašvali o tem, zakaj so sprejeli odločitev glede smeri leta, kakršne blage, ti poti leta, kakršna je bila. Veliko krat smo slišali, da gre za sveda vprašanje odgovornosti. Seveda dobro je, da ste tukaj, da se pogovarjate z nami, vendar pa zdi se mi, da ne dobivamo steznih odgovorov. In drugič, imela sem specifično vprašanje, kar se tiče tehnologije. Povejte nam, kakšna, kakšni dogodki glede razvoja tehnologije, ločeno od tega, se dogajajo, kjer bi skušali zagotoviti, da bi imeli neodvisne informacije na ravni EU. Naprimer, satelitski projekti Evropske unije, da ne bomo tako odvisni od civilnih vojaških informacij. Torej, gre za specifično vprašanje o satelitski tehnologiji. In tretjič, mislim, da ni sprejemljivo, kar se tiče odgovora glede informacijah za potnike. Vendar pa, dobro, zakaj ne bi potniki dobili informacije o poti leta. Seveda, morda se v določenih primerjih eh, ta spremeni, vendar pa vseeno bi ljudje, potniki lahko dobili na začetku že nekaj informacij. To je zelo zanimiva predstavitev, tudi tragična. Še enkrat bi rada izrekla sožalje vsem, ki so bili prizadeti, tudi v imenu stranke UKIP. Mislim, da potrebujemo več odgovorov. Hvala lepa. Deli. Uh, uh, sí, gracias, presidente. Hvala lepa, predsednik. Slišali smo zelo podrobne predstavite glede postopkov, ki zagotavljajo varnost letov, širjenje informacij in postalo je zelo jasno, da obstajajo nekatere resne težave pri izvajanju in uporabi teh mehanizmov, še prav posebno v teh tragičnih primerih malezijskih letal. Odgovornost je seveda ključna beseda, seveda. Potrebno je poklicati na zatožno klop tistega, ki je letalo se strelil, kot je bilo tudi rečeno. Ampak potem seveda se poraja tudi vprašanje odgovornosti držav članic, mednarodnih organizacij, ki ponudijo informacije. Običajno imajo mednarodne organizacije svoje notranje pravila in postopke za to in tudi usmerjanje podatkov države članice. Če Torej, ne zmorejo na ustrezen način nuditi podatkov, kaj se zgodi. In omenjeno je tudi že bilo, da gre tudi za vprašanje zanesljivosti teh podatkov, ki prihajajo iz držav članic. Še prav posebno tisti, ki imajo težave, ker so verjetno pri njih križna, križna področja. Rad bi torej slišal več o teh notranjih mehanizmih, ki jih izvajate v teh primerih, ko so države članice tiste, ki ne izpolnjujejo obveznosti ali pa obstaja verjetnost, da ne izpolnjujejo obveznosti, tako kot bi morali. Morda torej informacije niso tako zanesljive, kot se zdijo. Nekaj več o tem torej prav tako pa o tem briefingu, ki smo ga dobili po elektronski pošti za jase na tretji strani piše, da je 1. julija so ukrajinske oblasti ukrajinske organi začnega prometa objavili prvi notem in da je bilo to posredovano in potem drugi notem je bil izdan 17. julija. Moje vprašanje, kaj se je zgodilo s tem prvim notamom? Zakaj tega notama niste dobili? Hvala lepa. Zile. Hvala lepa, Zile. Germana. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem vsem strokovnjakom, ki so danes z nami. Mislim, da je cilj našega sestanka danes ta, da bomo dali tudi politično voljo na razpolago strokovnjakom mednarodnih organizacij, da jih bomo podprli, da bomo podali nekaj novih predlogov, ki morajo seveda biti profesionalni, pa tudi s politično podporo, če smem temu tako reči. Iz teh razprav je jasno, da ne gre samo za koncept konfliktnih področji. Dejali smo, da ni jasno, kaj to je. Po mojem gre za novi tip konfliktnih področji na vzhodu Ukrajine. Kot Rusija pravi, to je nekakšna kombinirana vojna. To so nove razmere. Seveda, če spreminjamo smeri letov, potem lahko usmerimo letala tudi prek Sirije, ali pa seveda imamo sedaj tudi lete prek Afganistana, kar tudi verjetno varnostno delo ni ravno izvrstno primer Ukrajine, tukaj šlo za skrivanje informacij. To je nov pristop ruske administracije, da pač potem rečejo, da je država članica odgovorna za zračni promet po IKO. In to je res. Vendar pa seveda kriznih področij, vojnih področij ne morete nadzirati. In to je ta novi koncept Rusije, ki bo uporabljen tudi v prihodnje. to ne bo prvo in zadnjo tako konfliktno področje. Upam, da se seveda to ne bo ponovilo, vendar pa mislim, da se bo. Tako imenovani uporniki torej z novo tehnologijo, z raketami, strelki in potem preiskava nizozemskih organov. Seveda, kakršnakoli rezultati že bodo, bodo imeli politični rezultati. Moram biti, morate biti pripravljeni preživeti v tem novem političnem okolju in biti odločni glede teh vprašanj ker ti ni odgovoren samo tisti, ki je pritesnil gumb za izstrelitev iztreka. Odgovorni so tisti, ki so sploh omogočili dostop opornikov do teh raketnih sistemov. In seveda, še prav posebno nizozemci ne bodo več zaupali politikom in neodvisnim organizacijam, če ne bomo dobili ustreznih odgovorov. To je tisti glavni izziv za nas. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da bi morali imeti nov koncept, ko bi tisti, ki upravlja z določenim področjem, morali dovoliti, da preskovalci takoj pridejo na to območje. Ne pa, da se dogaja, da preiskovalci nimajo dostopa. Ko seveda potem lahko vsi mislimo, da kdo kaj skriva. Seveda, če imamo vojno, je težko ugotoviti, kdo dejansko je odgovoren za določeno področje in kdo upravlja z njim. Torej, potrebno je zastaviti se nova konceptualna vprašanja. In potem še zadnja točka transsibirski leti, to je proti Čekaški konvenciji. Rusi seveda pobirajo denar za te lete. Sedaj pa, ko imajo sankcije, so dejali, to se sicer še ni zgodilo, da bi lahko ustavili prelete prek Sibirije. Je možno, da bi se to zgodilo? Odgovor z vaše strani. Hvala lepa, de grandes en un nuevo outlook. sí ahora sí. z novim outlookom. y muchas gracias también a los comparecientes expertos. hvala lepa. gospod predsednik hvala lepa tudi vsem strokovnjakom za vse te informacije ki ste jih posredovali tudi v zvezi s težavami na katere ste naleteli. danes smo skupaj razmišljali o dveh pomembnih vrednotah o varnosti in odgovornosti. Glede varnosti moram reči, da sem bil dokaj zadovoljen glede tega, kakšne ukrepe sprejemate, kako napredujete v meji zmogljivo, zmogljivega. Ampak pri takšnih dogodkih se jasno izkaže, da je težko opredeliti odgovornost, še zlasti, če gre za dogodke znotraj nekega vojnega območja. Mislim, da je en modrec nekoč rekel, da Vemo, da je vojna, ko pade prva žrtev. Komisija je prav tako povedala, da veljajo določene konvencije, ki jih je treba spoštovati že. Rimljani so se spraševali, naprimer, o tem, komu nekaj koristi. In mislim, da bi se morali tudi mi morali vprašati, kdo je tisti, ki lahko kaže s prstom. V tem dogodku je bilo ogromno žrtev, veliko ljudi je izgubilo življenje. In ne vem, zakaj ne bi spostavili tudi letalske družbe. Morda bo tudi ta letalska družba umrla zaradi tega dogodka. Zelo težko bo v tem samem postopku opredeliti, kaj res in kaj ne, zato ker je treba upoštevati tudi posamezne politične odločitve. Verjetno se bomo še obsežno pogovarjali o teh zadevah še posebej, če bomo gotovili, da gre res za akterje iz prve vrste. Ta konflikt, o katerem govorimo, tudi v tem primeru je resen, širi se lahko, grozi cel svet. Zdi pa se mi, da bi morali še bolj podarjati odgovornost, namreč kako lahko stvari predvidimo. ta letalska družba verjetno ni imela veliko zveze z tem dogodkom. Kaj bomo storili z vsemi temi žrtvami? Namreč še vedno niso uspeli pobrati vseh posmrtnih ostankov žrtv. Zdi se, da gre za proces brez konca. Poleg tega se delo opravlja v izjemno težavnih okoliščinah, kjer so meje nejasne in res bo praktično nemogoče v krajškem času opredeliti, kdo je odgovoren za kaj. Bi pa komisijo rad opozoril na to, da bi morali nujno potegniti določene zaključke, da bi morali poskrbeti tudi za to, da bi vse zavarovalne družbe in podjetja poskrbeli za ustrezne ukrepe znotraj teh vojnih območij. Mislim, da bi morali poskrbeti za varnost stvari je treba izboljšati, storiti korak naprej. Šlo je za res hudo nesrečo, ki bo imela posledice tudi drugot. Mislim pa, da bi morali upoštevati tudi to, da bomo v tem primeru težko opredelili, kdo je odgovoren, težko bomo poskrbeli za očkodnino za družinske člane žrtev. Namreč težko jim bomo ponudili nekaj v tem vojnem območju. Hvala. Um, Hvala lepa. Cenim podrobnosti, ki so jih razložili strokovnjaki, vendar pa, kar se tiče varnosti in analize tvegan, kaj ste storili glede na nedavni izbruh vulkana? na Islandiji, ste pripravljeni na to potencijalno nevarnost, ker je Združeno kraljestvo pri prejšnjem izbruhu vulkana zelo veliko, trpela zelo veliko škodo, kot tudi druge države. Torej, kratko vprašanje. Eh. Potem pa še jaz sam. Imeli smo razpravo s FAPS in še vedno torej se pokaže, da je nacionalna suverenost zelo pomembna. Čeprav smo že sprejeli FAPS, se določene države upirajo izvajanju tega, ker se ne želijo odreči suverenosti. In seveda pravimo, da je posamezna država odgovorna in zračni pomet pravimo, da je tako ali tako globalen. Moramo pa imeti skupno stališče, najboljše bi bilo seveda globalno, vsaj evropejsko, pa, evropsko pa moramo imeti. Vprašanje pa je, ali je ta nesreča, vodila do tega, da pri FAPSih in enotnem skupnem nebu, saj tu imamo skupno stališče v Evropi, ko lahko rečemo, da lahko letimo ali ne. Ne pa, da nekateri letijo, drugi pa ne, kaj ti seveda. To odigra tudi, tukaj igra svojo vlogo tudi materialni stroški. Če je potrebno leteti le, pač to ostane več. Če pa seveda kdo reče, da se nad določenim zračno poslovno ne more leteti, izgubi določene prihodke, ker se za to plačuje. To tudi spada k temu. Če določene letalske družbe pravijo, da je varno, druge ne, potem pride do te nelojalne konkurence. Zato torej se mi zdi, da mora Evropska unija imeti skupno stališče in mora biti tudi utemeljeno, zakaj je prenevarno. Potem lahko to razumemo in javnost mora biti o tem tudi obveščena. Kako bi naj to storili, kajti vedno pravite, da odloča posamezna država. Meni pa se zdi, da je to tista evropska dimenzija, ki je pomembna, da ima IKO kompetence, ko lahko reče tukaj vse lahko leti ali pa ne. Tako sedaj pa še zaključni krok. Kdo bo začel? Brenner, prosim. Hvala lepa. Začel bom z vprašanjem o vulkanu na Islandiji. Seveda, spomnimo se razmer, ko je izbruhnil vulkan na Islandiji pred nekaj leti. To ni bilo najbolj prijetno za Evropo. Kar nekaj ukrepov je bilo sprejetih od takrat. Eden od teh je, da imamo center za koordiniranje kriz, zato da bi torej hitro izmenjevali si informacije in si tudi izmenjali možnosti, ki so na voljo. Kajti vsaka kriza je pač posebna. Mi smo že to aktivirali zaradi različnih razlogov. V zadnjih tednih je bilo smo že omenili tudi MH17, pa tudi ta vulkan je povzročil aktiviranje tega sistema. Strukture, ki jih imamo in bolj harmonizirani postopki, ki smo jih razvili, kako se lotiti kontaminacije s pepelom v zračnem prostoru, vodijo do tega, da bomo sedaj imeli izboljšane postopke, da ne bodo rezultati taki kot pri prejšnjem izbruhu vulkana, ko ni bilo usklajenosti med državami članicami in je to vodilo do kar nekaj zmeden težav. Postopki so torej bili usklajeni, države članice sedaj vedo, kako se lotiti težav s pepelom in tudi postopke usklajevanja imamo. Smo torej mnenja, da smo pripravljeni tako, da posledice ne bodo takšne kot pred nekaj leti. Te so bile katastrofalne. Vprašanje obvez držav članic. Obveza je, da naredijo analizo tvegan za svoj zračni promet, zračni prostor za letalski promet. Potem pa morajo prek notamov te informacije posredovati naprej, kot smo omenili. Predlagamo pa, da bi Evropska unija razmislila o tem in parlament tudi, ali bi lahko spodbudili države članice ali od njih zahtevali, da ne samo naredijo analize tvegan, to sedaj že morajo, temveč da to tudi pošlejo naprej. Kajti šele takrat po Eurocontrol in upravljanih omrežij lahko zagotovili in si ogledali, glede na te informacije, kakšne zaključke bo potrebno potegniti. In potem bodo sedili pogovori s to državo članico, ker teh zaključkov nimamo, pač ne moremo priti do drugačnega zaključka, ker teh informacij pač enostavno ni. Torej, dobro je bilo, če bi te informacije o analizi tvegan si lahko razdelili med vsemi državami članicami. to bi lahko bil tudi predmet razprav projektne skupine v IKAU. Če bi bili pripravljeni razširjati takšne informacije, potem bi morda o tem lahko govorili tudi na globalni ravni. Bi lahko vsaj premislili o tem. Samo, če bomo seveda vodilni, če bomo nakazali pot naprej, smo lahko potem dejavni tudi globalno in lahko to morda spremljamo tudi v IKAU. Hvala lepa. Naslednji. Salvatore Šakitano. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa vsem. Ste edini, ki pravilno izgovarja moj primek. Ne samo tukaj v tem odboru, temveč tudi v mojem letalskem svetu. Nekaj vprašanj, na katere ni odgovoril gospod Brenner. Zakaj ostavljamo lete na določenih področjih? to je združljivo s pravnim sistemom, ki sem ga omenil. Imamo primarno odgovornost države članice v uporabi lastnega zračnega prometa, letalskega prostora, vendar pa tudi druge države lahko izdajo notam in v primeru British Airways. Smo imeli notam, kar se tiče spremembe leta In to je tisto vprašanje, o katerem se pogovarjamo in tudi v IKAO. Biti moramo torej gotovi, da vse druge države članice in operateri sprejmejo podobne odločitve. Še nekaj. Prelet konfliktnih področji vsebuje različne stopnje tvegan in obveščevanje podatki soodvisni tudi od tega, kako zanesljivi so in kako lahko potem zagotovimo ustrezno upravljanje s civilnimi leti. Seveda pa morajo tudi države članice izpolnjevati svoje obveze. Kako to zagotoviti? Najbolje bi bilo zagotoviti uspešno izmenjavo informacij, imeti skupno razumevanje in to je naloga projektne skupine v ICAO. Kar se tiče skupnega stališča letov v EU, jasno je, nekaj moramo vzpostaviti, vendar pa spet. Civilno letalstvo je globalen fenomen in MH17 ni bil, ni bila, ni bil let eh, Evropske letalske družbe. Torej potrebno si je zmenjevati informacije na globalni ravni o takih tveganjih. Potrebno je zagotoviti nekaj na evropski, pa tudi na globalni ravni. Tako bomo zagotovili varnost evropskih potnikov. Potem še nekaj manjših pripomp. Dostop do nesreče, do kraja nesreče. Jasno je, da ko prije do nesreče, Čikaška konvencija in 13. priloga govorite o obvezah do dostopa do tega kraja nesreče in da se ohranja, jo ohranja dokazno gradivo, da se lahko izvede ustrezna preiskava. Žal, v teh razmerah na tem področju ni bilo ustreznega nadzora strani nobene držav članic, ker to nadzorujejo uporniki in zato je bilo prisotno tako visoko tveganje za preiskovalce. Če sibirski leti, to je predvsej pomembno vprašanje, kočljivo vprašanje, kakšne bi bile lahko posledice, najprej seveda politične, po drugi strani pa bi z našega vidika to bila jasna kršitev Čekaške konvencije. In potem imamo postopke, ki se sprožijo, če se to zgodi, so pa zelo dolgotrajni. Gre za arbitražni sistem, in imamo 84 člen Čekaške konvencije, ki to določa. Vendar pa žal do takošnjih rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Giancarlo Bono. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to uh, highlight two issues. The Hvala lepa. Dve vprašanje. Upravljanje s tveganjem in kot sem že izpostavil, vsakačna analiza tvegan, ne glede na to, kako je izvedena, je odvisna od kakovosti podatkov, ki jih imamo na voljo. Če imamo zanesljive, natančne podatke, potem lahko tudi analiza tega ne izgleda dobro. Sicer ne bi rekel, da je to izguba časa, vendar pa je vrednost zelo omejena. Zato bi izpostavil še enkrat pomen tega, kar je dejal gospod Kis, da moramo tudi seveda razvrstiti podatke. Ne gre samo za to, da imamo podatke, gre tudi za ustrezno razvrščanje in analizo, kaj je pomembno, kaj je relevantno za varnost letov. Potem pa seveda informacije letaških družb potnikom. Kot veste, takih informacij ne skrivamo, če si želite lahko si to ogledate na zemljevidu, potem seveda vam tudi pilot včasih sporoči, nad katerimi državami letite, kje ste. Tega ne skrivamo, vendar pa na bolj taktični, strateški ravni pa so vprašanja, ki so s tem povezana. Spet varnostna vprašanja. Ne želimo si, da bi zelo namerni ljudje pridobili te podatke, da bi točno vedeli, kje so naše letala. Ne želimo olajšati delo teroristom. Potrebno pa je razumeti, da se seveda lahko načrt leta spremeni tudi na taktični ravni. Ko dobimo torej prosto pot strani organov za nadzor zračnega prometa, se potem to še preverja in potem na koncu dobimo seveda dokončno dovoljenje. In potem mora pilot seveda še vedno spremljati let, spremljati ki so nevihte in seveda se lahko potem pot leta tudi spremeni. Spremljamo območje 200 mil. Kako se potem to sporoča naprej? To je, po mojem mnenju, nemogoče. Ja, Patrick Key. Patrick Key. Yes, a... Hvala lepa. Gospod Bar, mislim, da Bach, mislim, da je govoril o varnostnih priporočilih, kako obvezojoča so. Priporočilo je priporočilo, torej ni obvezojoče. Izdali smo priporočilo Julija za ostavitev letov v Tel Aviv. Temu priporočilu so sledile vse letalske družbe v Evropi razmene. Dobro je torej, da morda to priporočilo ni obvezojoče, vendar pa prisili tistega, ki ga ne izvaja, da izvede še dodatno analizo tveganja in lahko potem otemeli, zakaj mislijo, da priporočilo ni potrebno slediti. Mislim torej, da priporočila imajo določeno težo, ki jih izdajamo. Zakaj nismo dobili notamo? Notamo ne dobivamo. Nismo uh, operativna agencija. Tisoče enotamo imamo, ki se izmenjujejo po svetu vsak dan. In mi jih ne dobivamo in jih tudi ne obdelujemo. Moramo pa zagotoviti, da na vsake tri mesece ali na vsake pol leta ali enkrat na leto, ko dobimo notam, ki zapira zračni prostor zaradi varnosti pomislekov, takrat moramo zagotoviti, da je Aza obveščena in na tem moramo delati. Katere letalske družbe letijo nad katerimi področji? Naj dam še en primer. Afganistan. Vemo, da je to vojno področje. Vemo, da letimo nad Afganistanom in letimo že kar nekaj let, vendar pa naj se navežem na to, kar je dala gospa Foster, pa tudi kar je dal gospod Zile. To je nova stopnja grožen, s katerimi se soočamo. Glede na to, moramo res ponovno premisliti o tem, ali je prelet Afganistana sedaj varen, glede na to, da lahko teroristi uporabijo tragičen, žalosten primer Ukrajine in storijo kaj podobnega. Zato potrebujemo novo paradigmo za te težave. Kar se Afganistana tiče, ZDA je prepovedala prelete Afganistana za svoje letalske družbe. Mi, vojasi, smo to informacijo sporočili vsem državam članicam in vsem letalskim družbam v Evropi. Nimamo pa seveda pooblastil, da prepovedujemo. Nimamo dostopa do obveščevalnih podatkov, ki nam omogočajo, da bi dejali, da varnostno tveganje v Afganistanu je izredno veliko, zato resnično priporočamo, da se izogibate afganistanskemu zračnemu prostoru. Dejali smo, pogledajte, američani so to prepoved izdali. Prepovedani so vsi preleti Afganistana. In sedaj morate vi, država članica letarske družbe, ponovno ovrednotiti ali menite, da je varno leteti nad Afganistanom. Mislim, da to ni popolnoma zadovoljivo. Potrebujemo mehanizem, kjer bi lahko razvrstili podatke, ki jih imamo. Mislim, da v Evropi Ne smemo slepo slediti vsem odločitvam američanov, gotovo pa jih moramo upoštevati, vzeti na znanje in moramo torej vedeti, kako potem pripraviti lastno stališče, ali je varno ali ne. Baldwin. Gospod Baldwin. Thank you very much, and... Baldwin. Hvala lepa za to zanimivo razpravo. Mislim, da to ne bo zadnja razprava o tem. To pozdravljam in smo pripravljeni na nadaljno razpravo. Hiter odgovor na nekaj vprašanj za komisijo, kar se tiče radarske interference junija. Strinjam se z Brennerem, to ni bilo povezano, želim pa biti ponoma jasen. Pri tem incidentu menimo na komisiji, da je bilo vse skupaj tako resno, da mora jasa sedaj to preiskati seveda s pomočjo aerokontrola in držav članic. In to sedaj teče. Gospod Malinesko, tudi vi, gospod predsednik, v pripombah in vprašanjih, ki ste jih podali, ste nas vprašali neposredno, ali je komisija pripravljena ponuditi novo zakonodajo na, podo na tem področju. Tri pripombe. Mislim, da je pomembno, da ne hitimo lahko hitro pripravimo zakonodajo, potem pa nam bo žal še dolgo časa. Tega si ne želimo. Institucionalno danes, 3. septembra, se ne moram zavezati, da bomo pripravili nov predlog, še prav posebno, ko, komisiji, ko se konči, komisiji končuje mandat. Tako da tega ne moram storiti. Nadalje, veliko tega, kar ste slišali, je seveda temeljno vprašanje. Patrick je to omenil tudi Frank. Gre za to, da nimamo dostopa do ustreznih vojaških podatkov. Ne moramo pa kar tako reči, komisija bo prevzela, to bomo storili. To ni ustrezen odgovor, morda tudi ne pravno korekten odgovor. Seveda, ko pa to pravim, smo verjetno tukaj slišali enoten glas, da moramo imeti boljšo izmenjavo informacij med državami članicami in da si resnično želimo, da ne bi prišlo do razmer, ko določena država članica povzroči, da je določena letalska družba v slabših razmerah ekonomsko gledano ali pa seveda še prav posebno ne varnostno gledano. Gledati moramo torej naprej in ugotoviti, ali bi lahko zagotovili skupni evropski, evropski pristop do analize tvegan, ne samo na ravni EU. Nismo opremljeni, da zbiramo te podatke, vendar pa kot je Patrick dejal, imamo določene strukture za sodelovanje znotraj skupnosti vojaških obveščevalnih služb in morda bi lahko seveda imeli kakšen forum, kjer bi lahko uporabili kanale komunikacije, ki jih že imamo, za boljšo izmenjavo skupnih informacij. In potem še nekaj. Morda bi lahko nadgradili na izkušnjah za boj proti terorizmu, globalno gledano. Spet izmenjava informacij med ustreznimi strokovnjaki kot sredstvo za izboljšanje varnosti. To so stvari, o katerih moramo premisliti tudi v prihodnosti. Komisija pa se seveda k temu ne more zavezati, lahko pa podam pripombo na splošno. Potem nekaj pomembnih točk. Ne glede na to, o čem govorimo, o kakšne koncepte govorimo, je varnost ključnega pomena. Potrebno se je vse skupaj ogledati, prav tako pa bi stato opozoril, da je komisija za ASO začela eh, z revizijo direktive 26 in to bomo potem počeli še naslednje leto in tukaj si bomo spet lahko morda ogledali nekatero od teh vprašanj. Gospa Anderson, mislim, da je izrazila nezadovoljstvo z odgovori, ki smo jih podali. Seveda ne posredna kriminalna kazenska odgovornost je na tistih, ki so sprožili nismo se želeli izogibati odgovornosti, ki jo imamo mi, zato da si to ogledamo kar se da hitro in kar se da učinkovito. To moramo izpostaviti. Zakaj to pravim? Potrebno se spomniti, in tukaj imamo veliko strokovnjakov, če bodo zlobneži odločeni, da nadaljujejo s svojimi zlobnimi dejanji, jih ne bomo vedno mogli ustaviti. Moramo postaviti vse, kar je na naši moči, da jih ustavimo. Seveda nam morda ne bo vedno uspelo. To je to, kar sem mislil s to neposredno odgovornostjo. Ne komisija, ne mi pa si ne želimo reči, ni naša krivda, umijemo se roke. Kdo je vedel, kaj in kdaj o dodatnih informacijah? Govorite o British Airways. Vse, kar lahko rečem, je, da si bomo ogledali ta vprašanja bolj podrobno, vendar pa moram reči, da se ne zavedam, da bi kdorkoli katera letalska družba ali skupina letalskih družb dobila privilegirane informacije, ki bi lahko potem omogočali izbiro bolj varne poti ali da bi se to dejansko bilo zgodilo. Si pa bom ta vprašanja še veda, seveda še bolj podrobno ogledal. Potem ste spraševali tudi o tehnološkem razvoju, ali bi sateliti morda lahko bili potencijalen vir. Spet govorimo o jaških virih, Galileo je seveda civilna operacija, da pa. To je dobro vprašanje, o katerem lahko razmislimo za prihodnost. In potem se vam zdi nespremljivo, kar se tiče podatkov potniki, za potnike. Že vodoma sem dejal, da priznavam, da bo to resno vprašanje in da si bo to potrebno ogledati. Omenil sem samo nekatere pomankljivosti, ki bi lahko išle iz tega. Gospod Zile je dobro povedal in tudi gospod Foster, da gre za nove tipe sporov, konfliktov in seveda moramo tukaj razmisliti, lahko gremo dlje, kar se informacij tiče. Ne želimo pa si kar tako seveda zdaj ponuditi čarobne palčke, zato da bodo vsi potniki kar najkrat varni. Zile, strinjam se s tem, kar je dal Salvatore, glede preletov. Vsaka grožnja ruskih organov pri prepovedi preletov Sibirije bi bila nespremljiva. To pomeni seveda tudi, da bi izgubili veliko sredstev in da bi potem sredstva, ki jih letalske družbe plačujejo, Rusijo usmerjali drugam. Gospod Agrandes, nekaj zanimivih pripomp ali bi naj komisija sprožila lastno preiskavo teh dogodkov. Razumem, da se vam to zdi privlačno, vendar pa naj izpostavim to, da enostavno nimamo nobene uradne vloge pri preiskavi nesreč komisija. To je pristojnost izključno držav članic. Mislim, da so bile preiskave sprožene hitro, kar se da hitro želimo dobiti vsaj nekaj odgovorov za žrtve, veliko evropskih žrtev in pokazati, da okvir 13. priloge, ki deluje že kar nekaj let, še vedno učinkovito deluje. Preiskave potekajo, tudi kazenske. Torej, ne želim odgovoriti na to vprašanje z vidika komisije. In potem, kaj počnemo glede islandskih vulkanov? Glede islandskega vulkana ni še izbruhnil, imamo pa sedaj boljše postopke. Veliko dela je bilo že izdanega strani jase letalskih prevoznikov, ki je že, jasa je že izdala tudi bilten o varnostnih informacijah. In torej, mislim, da razmere so nekoliko boljše. Se opričujem, da sem bil dolg, ampak kar nekaj vprašanj je bilo. Hvala lepa. Tako smo našo razpravo končali. Našo razpravo o tem težavnem primeru. Upamo, da bomo seveda potegnili prave zaključke. Zahvaljujem se udeležencem omizja strokovnjakom, pa tudi vam, ki ste zastavljali vprašanja, prava vprašanja. Upam, da ste dobili odgovore. Razprava pa seveda še teče. Seveda potrebujemo evropsko in potem tudi globalno rešitev za taka konfliktna področja. Ob 15. uri pa bomo imeli predstavitev ministra za turizem iz Italije.